Dear colleagues, if you want to take your places, we can make. Spoštovane kolegice in kolegi, prosim, da se usedete, da bomo lahko začeli. Ljudje se nam bodo pridružili še v naslednjih eh, nekaj minutah, ampak vendar je pomembno, da pravočasno začnemo. Spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani govorniki, gospe in gospodje, zelo sem vesel, da vas lahko povabim na tej javni predstavitvi o Evropskem javnem tužilstvu in Eurojustu, torej o EPPO in Eurojustu. Eh, z nami je eh, gospod Ari Eizerman, namestnik generalnega direktorja za upravo pravosodja in organov za preiskave in pregon iz Ministra za varnost in pravosodje na nizozemskem. Potem je z nami tudi gospa Ingeborg Gresle, ki je predsedujoča odboru KONT. Toplo dobrodošli v odboru LIBE. Z vami sodelujemo na tem dosjeju. Potem je z nami tudi gospa Silvija Ivon Kaufmann, članica odbora LIBE in dela na tem dosjeju. Potem je z nami gospod Nikolas Fransen eh, z nizozemskega predsedstva in on je predsedujoči eh, delovni skupini sveta ki se ukvarja z uredbo IPPO. E z nami pa je tudi gospa Aleksandra Jur Schroeder iz Evropske komisije ki prihaja iz Gedi eh, pravosodje. Vse vas lepo pozdravljam. Z nami so tudi avstrijski novinari. Tudi vas zelo lepo eh, pozdravljam. Heinz Becker pa eh, je gostitelj tega obiska. Prepričan sem, da bo eh, za vas eh, to danes eh, zelo pomemben in zanimiv dogodek, morda ne tako izzivalno kot sicer poročanje doma. Spoštovane kolegice in kolegi, za parlament je ustanovitev Evropskega javnega tožilstva pomemben korak eh, v smeri ustanovitve Evropskega eh, prostora za eh, kazensko pravosodje in za okrepitev orodja za boj proti goljufijam na področju finančnih interesov Evropske unije. Eh, julija 2013 je komisija predložila svoj predlog in od takrat naprej parlament eh, poziva svet k temu, da eh, zagotavlja preglednost in pa demokratič, demokratično legitimnost in da parlament nenehno obvešča. To je predpogoj za to, da bomo zagotovili konsens za sprejem uredbe IPPO. E Zato je parlament sprejel dve resoluciji, eno marca 2014 in drugo marca 2015, in poudaril potrebo po povsem neodvisnem in učinkovitem EPPO, ki bo zagotavljal visoko zaščito pravic do obrambe in ki bo zagotavljal jasno razmejitev pristojnosti med EPPO in nacionalnimi organi. EPPO PU bi moral imeti pristojnosti za eh, kazneva dejanja, ki so upirena proti finančnim interesom Evropske unije in eh, zato bo podlaga v direktivi o boju proti um, um, goljufijam na področju finančnih interesov Evropske unije. To je tako imenovana direktiva PIF. Sprejem te direktive je predpogoj za soglasje za sprejem te uredbe. Ko se zavedate, Pogajanja o EPPO v svetu še vedno potekajo in svet je izredno spremenil predlog Evropske komisije. EPPO bo skupno telo, eh, ki bo sestavljeno iz eh, tožilcev iz držav članic. Eh, organiziran bo v stane senate Torej, na tej prvi seji bomo imeli razpravo o pristojnosti z IPPO-ja in pa govorili bomo o tem, kako bi se učinkovito lotili uh, kaznivih dejanj goljufije v skladu z uh, eh, PIF. Eh, pravosodni vidik boja proti kriminalu je bistvenega pomena, če želimo zagotoviti spoštovanje človekovih pravic in temeljnih pravic in če želimo zagotoviti tudi postopkovne pravice za osumljence in obtožene v, v kazenskih postopkih nas odbor, za nas v odboru Libe je to velika prioriteta. Torej, kolegice in kolegi, odnos med EPPO, Eurojustom in uh, OLAFom so tudi izredno pomembni. Eh, imeti moramo jasno razlikovanje, eh, kar se tiče ulog teh treh agencij v zaščiti finančnih interesov Evropske unije. Povezave med njimi morajo biti močne, zato da bomo zagotovili učinkovit boj proti kaznivim dajanjem PIF. To bo torej tema drugega dela razprava. Za parlament eh, prenaša uredba IPPO eh, jasno, koherentno eh, zaščito osumljenih in obtoženih oseb, ki temelijo na pravnem okviru o postopkovnih pravicah v kazenskih postopkih. Več čas mora biti na voljo sodna presoja. Zato bi morale biti vse odločitve IPPO-ja e predmet sodne presoje pred eh, pristojnim sodiščem. To eh, so lahko sodišča, nacionalna sodišča ali pa sodišče Evropske unije. To je kompleksna tema in tudi to bo tema današnje razprave in sicer v tretjem delu razprave. Vesel sem, da pozdravljam predsedstvo nizozemske, ki ga predstavlja gospod Ari Izerman ki je um, namestnik direktorja eh, za upravo pravosodja in pa um, kazenskega pregona in predstavlja tudi Ministrstvo za eh, pravosodje in uh, varnost nizozemske. Gospod Izek, manj besede je vaše za deset minut. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovane gospe in gospodje dovolite uvodno, uvodne besede k tej javni a, predstavitvi. Gospod Vendar Štuler, minister, sedajni predsedujoči sveta za notranje in pravosodne zadeve, danes žal ni mogel priti sam zaradi nujnih parla parlamentarnih obveznosti v Dehagu. Sedaj pa k poglavitni temi eh, današnje javne predstavitve. EPPO. Razveselilo vas bo, da je nizozemsko predsedstvo storilo vse, kar je bilo v njegovih očeh, da bi dosegli konkreten napredek tekom pogajanj. Seveda smo uh, temeljili na delu prejšnjih predsedstv. Če dovolite, uh, bi skromno dejal, da smo dosegli precejšen napredek. Uspelo nam je doseči skorajšnji dogovor o finančnih določbah in pa o kadrovskih določbah in sicer pred svetom 11. marca. Imeli smo zelo pomembno razpravo o operativnih izdatkih ob tej priložnosti po tem svetu za notranje in, in pravosodne zadeve smo eh, se eh, pogovarjali o eh, pravosodnem sistemu IPPO. E govorili smo o prilagoditvi svežnju osebnih podatkov. In razpravljali smo tudi o transakcijah. Zaščita podatkov je zapletena tema glede na stališče nekaterih držav članic, ki jih skrbi možnost konfliktov med eh, predpisi o varstvo podatkov IPPU -ja na eni strani in pa med eh, določbami eh, nacionalnih kazenskih zakonnikov na drugi strani. Prizadevali se bomo za rešitev, to da ta tema bo morda zahtevala nadaljne razprave na politični ravni, preden bomo šli lahko naprej, kot je videti ta hip. Po eh, svetu 9. junija bomo predstavili tisto, kar bo pripravljeno eh, ministrom in eh, to bo delni celoviti pristop in zadevo bomo potem predali slovaškemu predsedstvu, ki bo poskušalo zaključiti se pogajanje. Toda pomembno je imeti pred očmi sledeče. To je izredno zapleten dosje. V zvezi s tem imamo različne poglede držav članic in različne interese držav članic. Nacionalni parlamenti imajo tudi svoje poglede, Evropski parlament pa svoje. Ne boste presenečeni, da nizozemski parlament natančno spremlja to temo in še vedno ostaja kritičen do EPPO-ja. Rad bi um, v tem oziru povdaril sledeče. V svetu smo delali v duhu sodelovanja. Naš cilj je bil, da bi ustanovili EPPO, ki bo kar se da številnim uh, državam članicam omogočil udeležbo. Uh, predsedstvo verjame, da bo to ključnega pomena za učinkovitost in verodostojnost prihodnega EPPO-ja. In to bo izredno pomembno. Zelo pomembno je, da se učinkovito odzovemo na goljofije PIF v Evropski uniji in v tem oziru bo EPPO odigral pomembno vlogo. Naj vam zagotovim, da so vse delegacije v svetu natančno preučile resoluciji Evropskega parlamenta in natančno smo uh, razmišljali o priporočilih tekom pogajanj. Predstavljam si, da imate sedaj dober eh, pregled nad dogodki od začetka našega predsedstva. Uh, Dovolite, da zaključim sa sledečim. Veselim se eh, te zanimive razprave, te zanimive javne predstavitve in hvala lepa za pozornost. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo k eh, prvemu delu. Tukaj gre za eh, predstavljenosti EPPO-ja. Kako bi se učinkovito lotili goljofi PIF? pozdravlja gospo Ingeborg Gresle, ki je predsedojoča odbora KONT. Ingeborg, beseda je tvoja za deset minut. Hvala lepa. Vesela sem, da smo to temo eh, uvrstili na dnevni red. In najprej bi rada čestitala eh, nizozemskemu predsedstvu. Cenimo, da eh, si tako prizadevati in brez tega nam sploh ne bi uspelo. In zato smo tudi optimistični. Vesela sem tudi, eh, ker ste dejali, da želite zaključiti pogajanja pod slovaškim predsedstvom. To je za nas vse odlična novica, kajti že več let čakamo na to in uh, vsakih šest mesecev spremljamo to, kdo je sedaj na vrsti in kdo bo to zadevo zaključil. Tole, res lepa hvala za vaše prizadevanja in uh, lahko ste pripričani, da imate uh, tudi podporo odbora KONT. Ta dosje smo razdelili na dva dela. Gospa Sipel, uh, gospa Lopez Aguilar je bila nekaj časa pristojna za to. Zelo sem vesela, da oba odbora tesno sodelujeta, kajti obe timi sta tudi povezani. Imamo, uh, direktivo PIF in pa imamo uredbo EPPO. In te dve zakonodajne besedili sta med seboj tesno povezani. Kajti pri eh, direktivi PIF gre za to, da ona ureja pooblastila EPPO. Povezava med objevama pravnima aktoma je izražena v členu 17. prvem odstavku sedanjega osnutka besedila. Vesela sem, da nam je uspelo eh, preprečiti to, da bi si svet prisvojil direktivo PIF. To se mi zdi pomembno, kajti pri PIF direktivi ima Evropski parlament eh, pravico do soodločanja in pri uredbi IPPOV eh, podamo zgolj soglasje. Torej, sem bila poročevalka za direktivo PIF in iz mojega vidika je pomembno, da ohranjamo to razdelitev. Torej, pri uredbi IPPU ne bo prišlo do odstopanja uh, glede materialnih pristojnosti. In zato smo tudi zadovoljni z za razvojem, kar se tiče IPPU. E In želimo si, da sicer, da bi bil EPPO eh, oziroma besedilo v zvezi s tem bližje predlogu Evropske komisije, kajti to je bilo bolj racionalno. Eh, to nam je bilo bolj všeč kot pa tisto, kar je sedaj predložil svet. Deljena pristojnost EPPO-ja in pa nacionalnih organov, to je svetu zelo pomembno in tudi to ocenjujemo pozitivno, kajti le na ta način lahko zagotovimo, da Eh, bodo države članice eh, dejavne pri boju proti goljofijam in potem, ko bomo, eh, da bodo še naprej dejavne tudi potem, ko bomo imeli evropsko uredbo, potem, ko bo pretekel evropski denar. Kar nas skrbi je kompleksnost predpisov, kar se tiče pristojnosti IPPO. E tukaj so številni stranski pogoji, ki so predvideni v besedilu. Ehm, potem so tukaj členi 17, 18, 20, a. 23b pravi, da IPPU e ni pristojen takrat, lahko, je škoda za neko žrtev uh, tako visoka, kot uh, je škoda za finančne interese Evropske unije. In tako, naprimer, EPPU ne bi imel pristojnosti takrat, ko gre za stopno sofinanciranja za 50 eh, odstotkov. EPPU ima sicer uh, pristojnost za DDV, uh, ampak ve, velik del DDV je uh, vendarle, <clears throat> zato je vendarle pristojen nacionalni proračun. Ne more biti smi, smisel učinkovitega boja proti goljufijam, če uh, uh, državni tužilci obravnavajo samo primere na svoje v svoji nacionalni državi predvidena bi morala biti možnost, da evropski eh, tožilci lahko prosijo glavnega tožilca, da prevzame pregled oziroma da eh, nek primer prenese drugemu. In to bi tudi olajšalo sodelovanje znotraj sistema EPPO. Kje smo pri direktivi PIF? Poskušali smo doseči napredek pri tej direktivi, to nam je tudi uspelo. Sedaj odprto samo še eno vprašanje in sicer je to DDV. Države članice imajo s tem velike težave, ampak ustrajati moramo eh, na tem iz sistematičnih eh, razlogov. Zelo pomembne so skupne eh, opredelitve za finančne interese Evropske unije, potem za goljofijo na področju subvencij in razpisov, potem pranje denarja, zloraba sredstev, aktivna in pasivna korupcija, uradniki in pa nosilci mandatov. Pomembni so tudi skupni minimalni standardi za sankcije in pa za roke za zastaranje, pa tudi mejne vrednosti. Potem so tukaj eh, minima in dosegli smo konsist, kar se tiče minimalnih kazni. Osnovni spor pa je sledeče. Vključitev DDV-ja, to smo že povedali, mi zahtevamo, da bi DDV vključili za, pri, za sledeče primere. Če sta prizadeti vsaj dve državi in če znaša škoda vsaj 100 tisoč evrov ali pa če so prizadeti oziroma vključene članice oziroma člani inštitucij ali pa evropski uradniki. Zanima me, kaj bo v zvezi s tem povedalo nizozemsko predsedstvo. Če si pogledamo eh, potem odnos med EPO in PIFom, potem dobimo dvome v zvezi s tem, kako učinkovit bo prihodnji evropski boj proti goljofijam. Velik problem iz vidika našega odbora bo razdrobljenost eh, evropskega boja proti goljofijam, kajti videti je, da imamo tukaj različne ravni. Zamenjena je bila pravna podlaga in sicer 325. Torej, člen 325 eh, se sedaj zamenjal s členom 83. Tukaj gre za pravosodno sodelovanje. Če bi ostalo pri eh, členu 83, potem bi lahko vključili vse države članice brez možnosti optauta, sedaj pa imamo vsaj tri države, ki bodo izkoristile možnost optauta. To pomeni, da bomo imeli v prihodnosti več paralelnih oziroma usporednih sistemov za boj proti goljofijam in v smislu um, evropskih davkoplačevalcev je to zelo slab razvoj. Imeli bomo novo direktivo PIF za 25 držav članec. Eh, eh, konvencija PIF iz leta 1995 pa bo veljala za tri države. Pri EPO obstaja sledeča nevarnost. Namreč, da se nekatere države članice tega ne bodo udeležile in to bo vodilo k novi razdrobljenosti. prišlo bo tudi, tudi do razdrobitve inštitucij, zlasti je to očitno za OLAF. Po mojem mnenju se tukaj odpirajo številne vprašanja, ki jih, eh, jih moramo še obravnavati. Namreč, kako se bo OLAF notranje organiziral glede na to, da na ozemlju Evropske unije V številnih državah članicah bomo imeli dve različni pravni podlagi za zaščito finančnih interesov Evropske unije in da bo se te dve pravni podlagi obe veljavni. Kako bo Olaf ravnal pri čezmejnih primerjih? Če bo upleteno, naprimer, Združeno kraljestvo, ki bo koristilo opt-out, in pa če bo upletena Belgija, naprimer, za katero bo veljava nova direktiva PIF. Torej, kako se bo na to odzval EPO in kako se bo Olaf odzval na to, da bo EPO veljal v nekaterih državah eh, članicah, v drugih ni. In kak, kakšni, kako bo, bo Olaf obravnaval čezmenje primere. Potem me zanima tudi, kakšne posledice bo to imelo za eh, kadrovske zadeve. To so vprašanja, eh, na katera moramo poiskati odgovore. Kar se tiče sodelovanja med Olafom in EPO, novo besedilo iz marca o členu 57a vsebuje zelo pomembne stvari. Olaf bo ohranil pobudo za preiskave takrat, kadar EPO ne more preiskovati ali ne želi. Pri predelavi uredbe Olaf bomo morali razmisliti o novih postopkovnih pravilih. Tako da bo Olaf lahko sodeloval tudi, če ga bo IPP za to zaprosil. Pogajanja v zvezi s PIF uživajo veliko podporo. Sem optimistična, kar se tiče še odprtih točk pri PIF-u, ampak prosim svet za to da tisto, za kar smo se že dogovorili, to jemlje kot zaključeno zadevo. Kajte, če bodo to znova odprli, če boste to znova odprli, potem bomo znova morali začeti sa točke nič. Epo Olaf Eurojust, to je a, zanimivi, zanimiv trikotnik, ki je tudi povezan s posebnimi problemi, težavami. In ta odbor bi se moral posvetiti a, temu trikotniku. Mislim namreč, da eh, nam grozi to, da bomo potrošili preveč denarja, če zadeve ne bomo rešili. Sicer pa sem optimistična, da bomo, kar se da hitro dobili sklep, odbor kont je na vsak način pripravljen za sodelovanje, ampak na potezi je svet. Hvala lepa. Hvala lepa. Mislim, da bo naslednji govorec odgovoril, oziroma govornica bo odgovorila nekaj vprašanj, Silvi von Kaufen. To je na mesto Lopeza Gilarja, ki je soproševalec pri Detili Pif iz Libe. Silvi von je bila res močno upletena s tem. Silvija, prosim, sedem minut za vas. Ja, hvala lepa, Klod, hvala lepa, predsednik. Res je. Soporočevalca danes žal ni, kar se direktive PIF tiče Lopeza Aguilarja, tako da, kar se tiče direktive PIF, lahko povem kar nekaj, še prav posebno, kar se tiče stališče naše politične skupine. Državam članicam in tudi proračunu EU ujde kar precej milijard evrov vsako leto zaradi prevar. To izvaja organizirani kriminal. Kot je dejala gospa Gresle, imamo meddržavne dogovore o varovanju finančnih interesov Evropske unije z leta 1995, vendar pa še vedno imamo različna pravila, kar se tiče boja proti prevaram, korupciji, pranju denarja, pa tudi zelo različne kazni za to v Evropski uniji. Imamo poleg tega še vedno slabosti, kar se tiče obstoječih nadzornih sistemov. Nimamo dovolj izmenjav informacij prek državnih meja, prav tako pa tudi ni dovolj sodelovanja med posameznimi davčnimi organi. Plačati pa morajo davkoplačevalci, celotna družba, mi vsi. Zato se nam zdi nerazumljivo, da kar se tiče pogajanj o boju proti prevaram, ki se dotikajo finančnega trga Evropske unije, da so ta blokirana in to že celo leto. To je nerazumljivo, kajti državljani pričakujejo od institucij Evropske unije, da bodo delovali v interesu skupnosti. Dve leti že tečejo pogajanja o direktivi PIF in sedaj bi rada navedla nekaj točk te predstavitvi, ki so za našo skupino pomembne. Za nas so bila prednostna prava evropska pravila za boj proti prevaram, ki so proti finančnemu interesu Evropske unije. To mora biti usklajeno. Prvič, in to bi rada izpostavila, vidimo povezavo med direktivo PIF in EPPO. Želimo si evropskega tožilca, vendar pa zato moramo najprej imeti ustvarjene predpogoje za uradca tožilca. To pomeni, da moramo definirati kazenska dejanja, za katera bo potem ta novi evropski organ pristojen. Naj to jasno povem. Za nas je sprejetje direktive PIF predpogoj za možno podporo za EPPO. Drugič, skupina S in D se je vedno zauzemala za vključitev DDV kot enega od virov Evropske unije. Gospa Gresla je to tudi že omenila. Ta točka je ključnega pomena, bo ostala ključnega pomena, tudi kar se tiče boja proti prevaram, proti finančnim interesom Evropske unije gre pa tudi seveda za lastna sredstva Evropske unije. Evropsko sodišče je v sodbi 8. septembra lani odločilo, da obstaja povezava med zbiranjem DDV in finančnimi interesi Evropske unije. Za nas je zato pomembno, da prevare, kar se tiče DDV, zajamemo tudi v direktivo PIF in da bo lahko EPPO imel tudi kompetenco za obravnavo teh primerov. V duhu primera Tariko se mi zdi neverjetno, da države članice v pogajanjih še niso pokazale potrebno prožnost. Tretja točka. V direktivi PIF bi naj imeli zavezujoče najniže kazni za določene delikte. To je predlagala komisija. Evropski parlament je to v svojem poročilu podprl. To imamo tudi že na primer v direktivi za boj proti trgovini z ljudmi in te najniže kazni so za nas pomembne, kajti sicer prave evropske harmonizacije ne bo. To, spoštovani, so za nas tri najpomembnejše točke. Mislim, da moramo odločno stopiti na prste organiziranemu kriminalu, še prav posebno pa moramo ustaviti tudi trgovanje z DDV in v tem duhu se bo Lopes Aguilar angažiral tudi še naprej. Hvala lepa. Hvala lepa, Silvija. Sedaj pa bomo prisluhnili nizozemsko predsedstvo. Z nami je gospod Nikolas Fransen, ki je predsedojoči delovni skupini na svetu, ki se ukvarja z uredbo EPPO. Gospod Fransen, deset minut imate. No, do deset minut. Hvala lepa, predsedojoči. Hvala za prijazno vabilo. Sem Hvala, da ste pozavili, povabili nizozemsko predsedstvo, sem na to obravnava. Naj povem nekaj o vprašanju pristojnosti EPPO. Res je, sem sedanji predsedojoči in tako bo še 47 dni v delovni skupini Kopen. Mogoče bi moral povdariti že na samem začetku tega uvoda to, da je nizozemsko predsedstvo obravnavalo kar nekaj tem od 1. januarja ampak ne, ko gre za posebne člene v pristojnosti EPPO. To smo obravnavali že preden se je začelo predsedstvo. Ampak sedanje besedilo o pristojnosti EPPO imamo v dokumentu, ki je bil objavljen v koncu Luksemburškega predsedstva, to je znač z označbo 151 nič nič skozi 15. Temelji na ideji deljenih pristojnosti med EPPO in nacionalnimi tožilstvi. Ta ideja v velike meri izhaja iz praktičnih ugotovitev. Kajti zelo obremenjujoče bi bilo in predolgo časa bi trajalo, če bi vsak primer na mizi lokalnega toživca morali prenašati v rad EPPO. Zlasti, če bi lokalni tožilec lahko sam učinkovito obravnavo primerenga tudi sam zaključil. Potem, mogoče na začetku neke preiskave težko vedeti, če gre za zadevo PIF ali gre le za nacionalno goljofijo ali ne. Če imamo zadevo, ki ima značilnosti PIF in se to pokaže pozneje, potem ni smiselno pustiti lokalnega toživca, da je sam v tej zadevi in da to prenese na EPPO. Recimo primer majhnih kaznjivih dejanj, tudi to moramo omeniti v tem kontekstu. V nekaterih državah imamo lahko na tisoče takšnih primerov glede tih otapljanja majhne količine alkohola vsako leto. Imamo tih otapljanje vodke, recimo preko beloruske polske meje. Te, to je recimo tak primer, ki se pogosto navaja glede teh steklenic vodke tam. V vsakem takem primeru gre za kaznivo dejanje PIF. Konec koncev to je zelo neučinkovito, če bi vse te zadeve prenašali na urad EPPO. Podobno imamo druge carinske zadeve in kazniva dejanja in to bi pomenilo zelo dolge kazenske postopke, zelo drage postopke. In zaradi vseh teh argumentov bi bilo dobro imeti deljeno pristojnost med nacionalnimi organi in uradom EPPO. Ampak EPPO bo ohranil glavno pristojnost, ko gre za preganjanje, zadev PIF. To pomeni, da je EBPO obveščen o vseh zadevah PIF iz držav članic in se potem lahko samo odloči, da to potem prekliče na nacionalni ravni ali pa da ne. V členu 20 imamo izjeme glede te pravice urada EPPO, zlasti, če gre zadeve, ki se našajo na očkodnine in če gre za finančne interese Evropske unije. Ampak, če imamo znesek nižji od 10 tisoč evrov, to ostane nacionalni domeni. Razen, če nimamo evropskih posledic ali pa imamo osumljence, ki so evropski uradniki. Urad EVPO vedno ohrani pravico, da prevzame vse pomembne zadeve PIF. Tega ne smemo pozabiti. Predsedstvo je prepričano, da ta rešitev zagotavlja ravnovesje in učinkovit sistem delitve pristojnosti. EBBO ohranja globalni nadzor in pregled nad vsemi zadevami PIF, ampak istočasno pa se lahko osredotoči na najbolj resne primere. Kar pomeni, da države lahko tudi izberejo, da obravnavajo pif zadeve na drugačen način. Če bi to bilo bolj učinkovito, recimo preko izvajanja upravnih sankcij. Glede pristojnosti urada EBPO, racione materije, drži to, kar je gospa Gresle že omenila. Imamo člen 17, ki določa, da ko se direktiva PIF sprejme in izvede, določa pristojnosti urada EPPO. Kar pomeni, da je urad EPPO pristojen za kazniva dejanja, ki vplivajo na finančne interese Evropske unije. Tu imamo tudi Evropsko goljofijo, ključno s tisto goljofijo, ki je bila storjena v kontekstu kriminalnih združb. To, kar je tesno povezano s tem, so da kazniva dejanja so tudi zajeta v tej določbi. Urad EBPO ima pristojnosti za ta kazniva dejanja in to imamo v tretjem odstavku 20. člena, razen, če nimamo maksimalne sankcije za kaznivo dejanje pivki, je krajše od enega leta, potem je maksimalna sankcija za takšno tesno povezano dejanje enakovredna, razen, če ni bilo to kaznivo dejanje bistvenega pomena za dejanje piv ali, če drži to, kar je gospa Gresle že rekla, če je prišlo do škodovanja finančnim interesom Evropske unije, ampak če to ne presega očkodnine druge žrtve. In to je seveda pomembno, ko gre za vključevanje DDV ali ne. Končno je pri tej točki pomembno reči še nekaj. Če gre za nesporazum med EBPO-jem in nacionalnimi organi, potem so nacionalni organi tisti, ki imajo končno besedo glede bistvenega vprašanja, kako je z goljofijo na področju DDV-ja, ali bo to ključno direktivo PIF ali ne. To je odgovor na vprašanje gospe Gresle. O tem se še nismo nakončno odločili, ampak vseeno. Pa je imelo nizozemsko predsedstvo tri tehnične zastanke na to temo, da bi videli, če lahko najdemo rešito. In predstavili bomo tudi sledke teh sestankov 9. junija na svetu za pravosodje in notranje zadeve. Zato, da bi se strinjali glede izhodišča ponovnega zagona pogajanj z Evropskim parlamentom. Istočasno pa še opozorilo. Reči moram, da je postalo jasno, da imamo še vedno veliko nasprotovanj med številnimi državami glede vključitve goljufi na področju DDV-ja. Naj mogoče poudarim še nekaj. Te države na noben način niso proti potrebi potem, da se treba boriti proti glifiji številkami. Ampak vseeno menijo, da obstaja bolj učinkovita sredstva za ta boj. Najpogosteje bi šlo za obliko neke kombinacije upravnih odzivov s kazenskim pravom, ki bi to podparil. Gospod predsedujoči, s tem bi se vam rad zahvalil. Hvala vsem za prijazno pozornost. Hvala lepa. Sedaj pa še zadnja predstavitev prvem krogu razprave. Evropska komisija je tu, zastopa je gospa Aleksandra Žuh Šruder. Je vršilka dožnosti direktorja za kazensko pravo v direktoratu za pravosodje. Gospa Šruder, imate do deset minut. Pač, Ja, hvala, predsedujoči. Lepo popoldne želim sem skupaj, gospe in gospodje. Hvala, ker ste komisiji dali zadnjo besedo v tem panelu. Običajno govorimo prvi. Ampak ta zadnja beseda mi daje prednost, ker lahko nekoliko povzamem razpravo. Pak seveda to pomeni tudi to, da ste že omenili številne vidike, ki sem jih želela omeniti, tako da bom skušala vnesti nekaj novih idej v to popodansko razpravo. Danes bi se rada osredotočila na materialne pristojnosti urada EBPO, direktivi PIF. Pripravila sem tri kratke prosojnice, tako da boste lahko videli, kakšna moja predstavitev. Preden bom šla na to, še en opomnik. To smo že slišali popolne v panelu, ali imamo izključno pristojnost ali ne, naj spomnim občinstvo tu da je komisija v prvotnem predlogu začela z izključno pristojnostjo urada EPO. Mogoče smo stvari preveč vključevali ali pa smo bili preveč izključujoči, nismo vedeli, kaj bo sprejeto, ampak eh, na nek način se strinja z bojaznimi gospe Gresle. To, kar je sedaj na mizi, ne bo olajšalo vsega. Čeprav smo to že obravnavali na dolgo in široko na svetu, in seveda smo upoštevali tudi argumente sveta. Glede materialnih pristojnosti urada EBPO je stališče komisije jasno. To mora izhajati iz direktive PIF. In ne smemo imeti seznama kaznivih dejanj v uredbi EPO, kajti imamo to dinamično omenjanje. In to pravim tu, ker smo se pogovarjali tudi z državami članicami. Ali bi bilo bolje to imeti v redbi EPO? Ali pa je mogoče pristop komisije tak, da bi kršil pogodbo, če bi to imeli v direktivi PIF? Kaj ti kot veste, imamo uredbo EPO in za uredbo potrebujemo soglasje. Ampak po našem mnenju ni pravnih ovir glede rabe te pravne tehnike, da imamo pač direktivo in tam bi opredelili pristojnosti za urad EPPOL. Gospa Kaufman je rekla, da potrebujemo evropski okvir za kazniva dejanja po PIF-u in z vami se lahko le strinjam. Prav to je cilj komisije pri predlaganju direktivi PIF. Pred skoraj da štirimi leti smo to predlagali. Ker potrebujemo sodobni evropski okvir, da bi bolje zaščitili evropske finančne interese. In to zadeva kar nekaj vidikov, zelo na hitro bom to preletela. Najprej naj rečem, da še vedno delamo na instrumentih kazenskega prava. To je sedaj staro 21 let, to je direktiva PIF iz leta 95. In rekla bi, da to malce zastarelo, tudi glede pravne tehnike. Imeli smo še pravila iz Lizbonske pogodbe. Potrebujemo jasna pravila kaznivih dejanj, prav tako moramo preučiti to, kako se kaznivo vedenje razvija, kako se je razvijalo od sprejetja direktive PIF. Pomembno je tudi to, da jasno opredelimo pojem javnih uradnikov, kajti žal se dogaja, da imamo včasih kaznive dejanja PIF, ki jih storijo javni uradniki, ker gre za javni denar. Potem imamo pravila glede sankcij. Tudi to je pomembno v evropskem kazenskem pravu, ima svojo vlogo komisija v svojem predlogu predlagala prvič, da bi imeli minimalne sankcije, ampak mislim, da je prišel ta pojem prezgodaj za parlament in za svet, da bi to lahko sprejeli, ampak za nas to, je to obžalovanja vredno, to bi bil dobro obročilni učinek. In še nekaj, kar je pomembno za nas, zadnje, ta direktiva vsebuje pravila o časovnih omejitvah, preskriptivnih obdobjih. To je zanimiva novost v evropskem kazenskem pravu in tega ne počnemo, so da bi bili inovativni, ampak zato, ker so pogosto ta kazniva dojanja takšna, da za njih potrebujemo jasna pravila. Direktiva PIF vsebuje katalog kaznivih dejanj. Tu smo bolj ali manj prevzeli predelitev iz konvencije PIF, glede tega, kaj je goljofija. Tu obsegamo tudi nov pojem tega, kar imenujemo goljofiva dejavnost vključno recimo z goljofijo ali pa če imamo tu evropskega uradnika, ki ima v rokah evropska sredstva, to je bistvenega pomena. In tu gre tudi za druga kazniva dejanja, korupcijo ali pranje denarja, vse, kar je pač povezano s to goljofijo. Vse ta kazniva dejanja vpliva na evropske finančne interese, torej na prihodke in na izdatke tako da je pomembno imeti celovit okvir. Ali lahko vidim naslednjo prosojnico, prosim? No, danes ne želim predavati o DDV-ju, mislim, da smo to že slišali, večina govorcev je to že omenjala. Ampak vseeno mislim, da je zelo pomembno, da to omenimo, da je za Evropsko komisijo goljofije na področju DDV-ja jasno predmet, ki zadeva prihodke v EU in tu gre torej za evropske finančne interese in zadovoljni smo bili, ker je Evropsko sodišče to potrdilo. To, kar je komisija opisala v svojem predlogu, kajti menimo, da imamo dobre argumente, pravno in politično gledano, zato da bi lahko goljofije na področju DDV-ja vključili v direktivo. In da je to del evropskih finančnih interesov. Po našem mnenju je to del evropskih finančnih interesov, po našem mnenju je logično, da je to del direktive PIF, ampak tu se prav gotovo poraja vprašanje in tu bi mogoče bolj zastavila vprašanje danes, nimam še dokončnega odgovora, ampak kako naj bi to vključili? Ali naj vključimo DDV primere kot take v direktivi PIF ali naj imamo raje resne DDV primere v direktivi PIF. Mislim, da danes ne moram podati dokončnega odgovora o tem, ampak o tem bomo morali razmisliti, ko bomo imeli trialog in nadaljna pogajanja. Mislim, da moramo najti dobre schodišča, če govorimo o pojmu, kaj je to resno, kaj je to hudo dejanje, če potrebujemo to opredelitev, kako naj bi to opredelili, ta prag, recimo. In potem smo že pri zadnji prosojnici. Tu gre ponovno za vprašanje goljofi na področju DDV-ja, uredba EPO in direktiva PIF. Kako naj bi bilo vse to povezano, po mnenju komisije. In tu ne bom danes podala vseh odgovorov, imam pa dve vprašanji za vas. In sicer ali naj bi tu ločevali med področjem uporabe direktive PIF, ko gre za goljofijo na področju DDV in pristojnostjo EPO, v idealnem svetu bi po mnenju komisije to moralo biti identično. Ampak tudi tu je še kar nekaj prostora za razpravo med so zakonodajalci. Pa še nekaj, kar se mi ne zdi dober pristop, da bi že uporabili pojem čezmejnosti v direktivi PIF, ker govorimo o kazenskem instrumentu materialnih pristojnosti in po našem mnenju gre bolj za merilo, ki ga uporabljamo v postopkovnem svetu. Tako da je to že povezano z mojim drugim vprašanjem. Lahko bi razmislili o tem, če naj bi EPO imel pristojnosti za goljofijo DDV, ki zadeva nekatere države. Torej, ponovno, to ni prioritetni pristop za komisijo, ampak želela sem opozoriti tudi na to, treba je preučiti dobre kompromise, tako da imamo na koncu še vedno ohranitev dodane vrednosti za komisijo. To, kar bomo imeli v direktivi PIF in uredbi EPO, ko bo šlo za goljufi na področju DDV-ja. Minut, devet minut in uh, nekaj sekund sem porabila, tu se bom ustavila. Ja, vsi ste bili kratki internati, komisija to pravi, ker sem vedno hud do komisije, nočem biti strog, oprostite. Hvala vsem, ker ste bili tako kratki internati, ste imamo dovolj časa za vprašanja. Tu vidim prazen list, kar je precej neobičajno. In to je vpliva odbora komna libe. Sedaj ste nas kar nekako začarali. Običajno je veliko tistih, ki se priglašajo k razpravi. Kako to? Reči moram, da so bile predstavitve zelo jasne. Barbara, ja, hvala, hvala lepa res. Prosim. Do it only for you, Glo. Le zate bom to storila, Klod. Ne, kaj sem želela vprašati? Ali tu vidimo neko zgodbo vračanja v preteklost, regresije, preobrata, kajti tu vidimo, da imamo člen 16 pogodbe delovanja Evropske unije, imamo tu zlasti četrti odstavek, tam smo predlagali razširitev pristojnosti na čezmejna kazniva dejanja. Tu gre za regresijo, kajti tu imamo vendarle malo pristojnosti, žal, pri izraženem mnenju. Torej sprašujem se, kakšna je naša funkcija tu, natančno gledano, tu. Zakaj se oglašam? Zdi se mi, da sedaj, ko teče čas, je to predlog o toživstvu nekaj, kar vedno bolj prostaja kopija Eurojusta. Torej, da to ni nek res operativni organ, ampak nek organ, ki nadzoruje in usklajuje dejavnosti nacionalnih toživcev. Ne, mogoče se motim, ampak Zanima me, kaj menite o tem, lahko to potrdite ali zavržete in mogoče smo tu že pred ustvarjanjem kolegija, kjer bi imeli predstavnike držav, da imeli seznam neodvisnih pristojnosti in to bi bilo res znižano na minimum. In tu vidimo to tendenco, da bi na njih napovezovali pristojnosti, s tem, da bi prenašali pristojnosti in da bi vračali nazaj pristojnosti, ki naj bi jih imelo Evropsko toživstvo. In rezultat bi bil ta, da bi imeli kolegi, kjer bi tisti, ki so bili nadzorovani, postali nadzorniki. Tu se bom ustavila. Zanima me, če je ta moja analiza o regresiji velikega projekta zmotna. Hvala. Hvala. Birgit Sipel, sedaj prosim. Uh, ja, vielen dank, Klod. Uh, Hvala lepa, Klod. Naj se navežem na to, kar so dejali kolegi. Začenjam s točko, o kateri je govoril tudi svet, da bi kar se da veliko držav članic moralo sodelovati. Seveda bi si želela, če že, da bi ta instrument in stroški, ki so povezani s tem, bili deljeni, da bi vsi sodelovali. Politično pa sem nekoliko drugačnega mnenja kot gospa Gresle. Država ni v tem, da je Libe spremenil pravno podlago. Država je v tem, da obstajajo sploh možnosti za optaute. Mislim, da moramo to možnost odpraviti. Ja, mislim, da tudi gospa Gresna ne bi imela nič proti temu. Potem pa vprašanje, ali bodo sodelovali vse države članice, to je povezano z vprašanjem pristojnosti. Če bo EPPO mnenja, da imamo možnost posredovati, kakšne možnosti pa bo potem imel Evropski tožilec, bo moral iti k nacionalnim kolegom in jih prositi, da uvedajo preiskave, če pa ne, pa ne bo mogel. Tukaj Tud, torej tukaj potrebujemo jasnost. Sicer bomo samo ustvarjali podvojevanja in bomo vrgli denar skozi okno. Potem pa še nekaj, po katerih kriterijih bo kdo odločal o tem, kakšna poročila bo uporabljal in pripravljal evropski tožilec. Tu bo tudi potrebno imeti jasna pravila, da si ne bodo preveč izbirali sodišč. Hvala, Birgit. Dobro. Barbara Materasle, ki je tudi poročevalka iz parlamenta za IPPO. E Hvala, predsedojoči. Vprašanje imam za gospoda Fransna. Zanima me, če je svet na tehnični ravni upošteval tudi hipoteze, da bi EPA imeli še pred sprejetjem direktive PIF. In če ja, potem bi potrebovali nek prehodni režim, ko bi čakali pač na dokončno sprejetje direktive PIF. Hvala lepa. Seveda boste vi tudi vodili razpravo pri tretjem panelu. Sedaj pa gremo po vrsti da se boste odzvali na ta vprašanja, pa prosim tudi, da se navežete na prispevke drugih kolegov. Mogoče ste slišali kaj, kar želite sedaj omeniti. Gremo kar po vrsti. Prosim, da poveste vse na kratko. Gospa Gresle prva, prosim. Ne, ja. Möchte auch eine Frage stellen, eigentlich eine Frage. Jaz bi zastavila vprašanje vprašanje gospe Šröder, ki ga je že zastavila glede pravne podlage, ali bo tožila pred sodiščem parlament in svet. Pri nekaterih točkah sem ustrajena. Sveda je ta sprememba pravne podlage odgovorna za to, da je nastal kaos, kot ga imamo. In ta neočinkovita organizacija je prispevala k temu, da je na veselje prihodnih proračunskih nadzornikov sedaj pomenilo, da bomo s tem hranili britanski tisk, euroskeptični tisk, da so imeli prav, da pri tem ne sodelujo, čeprav so del težave in ne del rešitve. Torej, imamo sedaj razmere, ko vsi so moj izgubimo ko nismo bili dovolj ofenzivni in nismo bili dovolj odločni. Zdaj pa sem pozabila, kaj sem hotela reči. Vprašanje bom pa odgovorila potem. Na vprašanje bom odgovorila pa kasneje. Hvala lepa. Hvala, gospod Gresle. Hvala, gospod Gresle. Ne moram pokomentirati britanskega vprašanja 13. junija. Dobro. Alessandra, vi boste na to odgovorili, ko boste na vrsti. Silvija Fonsadej, se želite navezati na slišano? Um, Hvala lepa, predsednik. Čisto kratka bom. Malo bomo govorili še o razmerju med IPPO in Eurojustom. In res mislim, da imamo tukaj precej zapleten odnos s svetom, kajti zapisano je, da ko bo ustanovljen IPPO, e se bo potem ta dvostransko pogajal z Eurojustom o sklepu sporazuma o sodelovanju. To bo gotovo odigralo tudi pomembno vlogo, ker je dejala gospa Spinelli. Ne bi govorila o nazadovanju, govorila pa bi o precejšnji komplikaciji glede na prvotni predlog. Ko sem videla prvi predlog, sem bila prestrašena, in sem rabila predvsej dolgo, da sem razumela ta koncept. In vsakemu, ki želi razumeti, kaj se dogaja, se bo zgodilo seveda podobno. Torej, če želimo, da bo ta nova institucija dejansko učinkovita, kar se tiče varovanja finančnih interesov Evropske unije, da bo torej operativna, potem moramo zelo jasno opredeliti, kakšne so pristojnosti in zakaj bo šlo. Sicer bo v resnici grozilo to, kar je dala gospa Spinelli, da bo to nazadovanje in glede na višine sredstev, ki jih davkoplačevalci izgubljajo, si tega ne moramo privoščiti. Politično gledano ne. In vse institucije morajo verovati natančno, zato da bomo sprejeli učinkovite ukrepe v boju proti prevaram. Hvala, Silvio, gospod Fransen. Hvala, predsedojoči. Rad bi odgovoril na vprašanje gospe Matere. Veste, da je nizozemska tu na vrhu, ko gre za preglednost? Na kratki odgovor ne. Na svetu se nismo pogovarjali o tej temi. No, vedno smo domnevali, da sta oba predloga povezana, tako da bomo morali počakati na ta trenutek, ko bodo pogajanja IPPO zrela in potem bomo počakali in videli, če bomo imeli soglasje med 25 državami za začetek in bomo videli, kako daleč bodo šla pogajanja o direktivi PIF takrat. To je nastajni odgovor na vaše vprašanje. Uh, pa še gospa Aleksandra, na kratko. Hvala zelo na kratko, da bom odgovorila vsem poslancem, najprej gospa Spinelli. Mislim, da se predvsem osredotoča na potrebo tem, da je po neodvisni organ. Za komisijo je to eden izmed ključnih stebrov, da na koncu ustvarimo organ, ki lahko deluje neodvisno. In zato potrebujemo kar nekaj varovalk. Glede tega, kako to zagotoviti, začinši s postopkom imenovanja tistih, ki bodo delali v centralnem uradu, da to niso predstavniki držav članic, to ni Eurojust, to morajo biti neodvisni toživci imeti morajo tudi poseben status, ki jim bo zagotovil zadostno mero neodvisnosti. Potem bomo imeli tudi druge varovalke v besedilu, recimo glede sprejemanja odločitev po zbornicah, potem bo tudi to seveda dalo dobro dodano vrednost na evropski ravni. Pa prav imate, za nas je to glavno vprašanje, ki ga mora postaviti v spredje, da je EPO res neodvisni toživski organ. Gospod Zipel, sprašvali ste o tem, ali mora EPO vprašati države glede zadev. No, mislim, da še nismo tam. Ampak imeli bomo mehanizme, uredba sedaj vsebuje kar nekaj scenarijev in obveznosti za države, seveda, da obvestijo EPO o tem, da obstaja kakšna zadeva, kot sem rekla, v izjavi Z izključno pristojnostjo bi se temu izognili. Ampak, če to lahko vseeno uresničimo, da ima uredba dovolj pravilo tem, kdo počne kaj, vesela sem bila, ker je Nikola sominjal to glavno pr pristojnost, to je dober korak naprej. Potem drugo vprašanje, kako naj bi se izognili um, prosti izbiri sodišč, forum shoppingu. Ja, mislim, da je to jasni cilj, da teh meril katero sodišče naj bi bilo pristojno. Tu sedaj govorim le o nacionalnih sodiščih, ne o Evropskem sodišču. In na koncu še vprašanje gospe Gresle. Kaj bomo storili s pravnimi podlagami? Ja, najprej moramo imeti direktivo PIF, ki bo sprejeta. <laughs> Ja, potem bom zadovoljna. Kasneje pa bo še dovolj časa za podrobno analizo tega v komisiji, ali naj vključimo tudi Evropsko sodišče ali ne. Mislim, da zaenkrat nimam odgovora na to vprašanje za vas danes, ampak občinstvu vseeno lahko rečem, da je komisija izbrala člen 325 kot pravno podlago. Tega nismo storili zato, ker želimo vse države, ampak to je nek naravni učinek. Izbrali smo člen 325, ker v pogodbi obstaja pravna podlaga, ki zadeva ščitanje evropskih finančnih interesov in za komisijo to obsega tudi kazansko pravo. Torej, naš pristop je bil logičen. In videli bomo, kaj se bo zgodilo v prihodnjih mesecih, bi rekla. No, pustimo to odprto za enkrat danes. Hvala. Dobro, to je zaključeno. Hvala, ker ste bili kratki. Hvala celotnemu panelu. Zelo vesel sem, ker sedaj lahko predam predsedovanje. Akslu Fosu je poslanec, je poročevalec glede osnutka uredbe o Eurojustu. Aksel, prosim, da pridete sem za govorniški odr, so mi govorci. Z nami je gospa Mišel Konings, predsednica Eurojusta in gospod Giovanni Kessler, ki je generalni direktor OLAFA. Prosim, da se nam pridružite. Hvala lepa. So, ich darf Sie alle recht herzlich Tako, prisrčno pozdravljeni k drugemu delu naše predstavitve. Še prav posebno bi rad prisrčno pozdravil tukaj eh, gospo Michelle Konings, predsednico Eurojusta, dobrodošli, in gospoda Kesslerja, generalnega direktorja Olafa. potem pa se kar lotimo zadev, kar se tiče Eurojusta, kar se tiče poročanja na to temo. Še vedno je težavno in še vedno ne vemo točno, kako se bi naj iz Eurojusta razvil EPPO. Nekako imamo vtis, da bosta nastala dva neodvisna organa. In tako kot to kaže sedaj z različnimi pristojnostmi in odnosa do člena 3.3, pa tudi člena 57.6 pogodbe, torej da bi se naj EPPO razvil iz Eurojusta, pa vendar imamo vtis, da gre bolj za neke usporedne neodvisne strukture. Seveda pa bi potem Eurojust dobil novo nalogo, namreč podporo tudi državnim toživstvem. Za enkrat seveda je to naloga nacionalnih držav. Tako, kar lotimo se razprave, najprej predajam besedo Mišel Konings. Prosim. Thanks a lot, uh, Mr. Uh, Chair, for... Hvala lepa, gospod predsednik, da ste mi dali možnost, da izpostavim pomen prihodne uredbe o Eurojustu, pa tudi hitrost, s katero pripravljamo tudi druge uredbe, torej tudi uredbo EPPO. To je pomemben trenutek, kajti ti prihodnost Eurojusta je za nas seveda zelo pomembna. Naj podam nekaj predhodnih pripomp. Zelo smo sodelovali z državami članicami, delovali smo za države članice. Uspelo nam je, da se če napredek pri operativnem delu tudi pri razvoju politik, torej tudi neposredno operativno delo, izgradnja omrežji pri različnih temah, trenutnih varnostnih razmerah. Vse to nam je uspelo. Uspelo nam je spostaviti zaupanje. To kaže tudi vedno več operativnih primerov, vedno več koordinacije, imamo vedno več skupnih preiskovalnih ekip imamo in to je seveda posredni dokaz zaupanja v Eurojust. Kljub različnim pravosodnim sistemom je Eurojust brez harmonizacije, brez specifične harmonizacije uspel usklajevati dejavnosti na področju pravosodnega sodelovanja. Naj čestitam institucijam, še prav posebno Evropskem parlamentu, za dobro pravno delo, kar se tiče uredbe Europol. To, kar se dogaja v Europolu, v policijski agenciji, bo imelo vpliv tudi na uredbo Eurojust. Če mislim, načrte, da se boste terorizmom ukvarjali samo z policijskega vidika, ne pa pravosodnega, potem seveda tako ne bo šlo. Tako boste zajeli samo del težave, ne pa celotne. Ne boste razrešili vsega. Tako da bom torej izpostavila tudi to in pomen tudi zelo jasne povezave med Eurojustom in EPPO. Torej, če se sedaj lotimo teh predhodnih pripomb veliko, smo že storili, karkoli že se bo storilo v katerikoli uredbi, moramo krepiti naše zmogljivosti. Karkoli se bo zgodilo v drugih uredbah, mora biti to storjeno na dosleden, simetričen, združljiv način, tako da ne bo to protislovno. Tako, to je za začetek. Naslednja prosojnica pa kaže, da pozdravljamo trdo delo, ki ga je pravila komisija, pa tudi, ki ga je pravil svet. Načeloma pozdravljamo splošni pristop sveta marca, z marca 2015. Svet je podal predloge in je prisluhnil Eurojustu in načeloma pozdravljamo spremembe, ki jih je svet naredil. Je pa še nekaj točk, kjer je potrebno še malo usklajevanja, kjer tudi mislimo, da če se tega ne bomo dotaknili, bomo zamudili priložnost, da bi bili resnično učinkoviti in uspešni. Potem pa naj izpostavim tudi pomen pristojnosti Eurojusta. V predlogu komisije se stvarna pristojnost zmanjšuje. splošni pristop sveta, pa je dodal nov odstavek v tretjem členu. Tukaj se zdi, da je pristojnost terorista izključena za piv, da pa mi si seveda želimo prožnosti tukaj. Če bo vedno bolj zapleteno slediti kriminalu, moramo seveda biti sposobni slediti in potrebujemo torej tak pristop. Izključevanje pristojnosti torej Eurosta za PIF, to moramo še razjasniti. To je izven splošnega pristopa in besedilo tretjega člena, ko ga predlaga komisija, ni v skladu z drugimi določkami komisija govori o seznamu kaznjivih dejanj, potem pa izključi PIF za zlago, da bomo še vedno morali koordinirati in podpirati nacionalne organe. Če si gledamo verzijo komisije, potem je zapisano, da je PIF ekskluzivna, ekskluzivna pristojnost EPPO. Tu moramo doseči jasno razlago. Tukaj potrebujemo pojasnilo. Torej, tretji člen proti seznamu v prvi prilogi. Potem pa še nekaj. Splošni pristop sveta, kjer dobimo več prožnosti in preglednosti, kar se tiče dodatnih poblestil držav članic. Tukaj pozdravljamo nov odstavek v 8. členu, da bodo torej države članice imele še dodatna poblastila, več prožnosti, ki niso predvideno v zakonodaji. In potem, kar se tiče strukture in upravljanja Eurojusta, splošni pristop spreminja kar nekaj zadev in pomiri naše pomisleke, zato jih podpiramo. Pomembne točke, kar se tiče Eurojusta in Europola, dve pomembne točke najprej, kar se tiče zamisli komisije, da bomo imeli načelo zajemnosti pri izmenjavi informacij. Želimo si lažje in boljše izmenjavo informacij med Europolom in Eurojustom. Veseli smo, da je to v zakonodaji, vendar pa celo v splošnem pristopu sveta še ni izvajanja tega načela zajemnosti in se tudi ne uporablja na. enakovredni podlagi. Torej, trenutno je samo Eurojusto naprteno, da upošteva to vzajemnost, ne pa tudi Europolu. Moralo pa to biti tako po 40. členu. Druga točka, to je povezano s skupnimi preiskovalnimi enotami. Tukaj bi naj imeli tudi koordinacijski mehanizem med Europolom in Eurojustom za doslednost, vendar pa to bi lahko bilo podvajanje, bi lahko privedlo do zmešnjave. Zato torej v osnutku uredbe v Europolu je že zapisano, da moramo skupaj pripraviti pravila in pogoje za izogib dvojnemu financiranju skupnih preiskovalnih enot. To pomeni, da je pristop pravi in da lahko ta pristop samo podpremo. Upamo, da bo to tudi v končnem besedilu. Poleg tega, kar se tiče Usklajevanje bomo potrebovali koordinacijski mehanizem. Dobro je to imeti. Mehanizem za koordinacijo pa bo ključnega pomena za obe agenciji, da bomo v praksi lahko si izmenjavali informacije glede finančne podpore. Sekretariat Eurojusta za skupne preiskovalne enote ima že veliko praktičnih izkušenj in se na redni podlagi povezujemo z Evropolom. Ni potrebno torej si izmišljati kaj, izmišljati kaj novega, lahko enostavno že utemeljimo se na dobrih izkušnjah. Naslednja prosojnica pa kaže pomembno povezavo med Eurojustom in EPPO. Kot smo slišali, je odnos Eurojusta in EPPA nekaj, kar je pomembno. naj povem, da moramo to videti tako, da gre za dva ločena neodvisna organa. Naj pa izpostavim, pomen, da bi Evropi smel kompetenco tudi za kaznijo dajanja PIF. Tako kot je sedaj zapisano, bosta Evropi in EPPO dve različni neodvisni entiteti, ki boste sodelovali. Boste povezani prek operativnih, administrativnih in upravljavskih povezav. Ne glede na to, kaj, ko se interpretira 86. člen. Spostavitev zadostnih povezav je ključnega pomena. Torej, potrebujemo jasne povezave, povezave že imamo in to mora vključevati operativne, administrativne in upravne vidike. Mora biti jasno določeno. Odnos med Eurostom in EPPO, potem pravica in obveznosti obeh organov, tukaj moramo imeti vzajemne obveznosti, da se obveščamo o pomembnih primerih. Gre za vzajemno razumevanje in spoštovanje. Kar se tiče pravne gotovosti, doslednosti, pa se moramo izogibati različnim interpretacijam. Potrebujemo, in to sem že omenila, simetrijo in eh, združljivost. Ne potrebujemo protislovja, kajti to bi potem pomenilo težavo. In končno, Eurojust je pripravljen podpirati spostavitev EPPO, ker morajo vse agencije sodelovati, v časih varčevanja in velikih varnostnih groženj, moramo združiti sile. Tako da bomo prispevali k spostavitvi EPPO. Konkretno, če bomo dobili nove naloge, pa bomo potrebovali seveda tudi dodatne vire. Žal. Naj spostavim, da Eurojust ne bo podpiral usmeritev, da bi zmanjšali naše pristojnosti v smeri držav članic. Seveda bomo podpirali postavitev EPP, vendar pa naše zmogljivosti morajo ostati takšne, kot so. Še prav posebno v časih, v katerih živimo sedaj, to lahko vidite tukaj, imamo predvsej varnostnih grožen. Lani smo imeli več kot 23 odstotkov več primerov kot prej. In tukaj gre večinoma za boj proti terorizmu, nezakonitemu priseljevanju in organiziranemu kriminalu. Še naprej skušamo početi vse, kar je na naši moči. Želimo sodelovati z vsemi, kakor je že bo v uredbi. O Eurovesto pa nam mora dovoljevati da bomo še zmogljivejši, še odločnejši, ne pa ravno obratno. Nove naloge, ki bi nam jih naložili, seveda smo pripravljeni jih sprejeti, ker smo kot edini pravosodni organ Evropske unije tudi pripravljeni na to. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa z zelo koncentrirane izjave glede različnih nalog, vendar pa pri vsem tem, pri vseh teh odnosih in prepletu odnosov med Eurovistom, Europolom in IPPO, imamo tudi še OLAF. In seveda se zastavlja vprašanje, kako pa bi kot povezovalni organ lahko OLAF deloval, kakšne možnosti imamo za to in ali bo to pomenilo kakšno določeno usmeritev. Dobrodošli, gospod Kessler, prosim. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa odboru Libe za vabilo in za priložnost, da spregovorimo o tem pomembnem vprašanju. Z vzpostavitvijo EPPO se bo institucionalna struktura boj proti prevaram, proti finančnim interesom Evropske unije, se je dramatično spremenila. Celotna struktura se bo spremenila, to je dejstvo. In zato je ključnega pomena, da EPPO kot novi organ za preiskave in pregon se lahko zanaša na že obstoječe institucije. OLAF je trenutno edini preiskovalni organ za zaščito finančnih interesov in tudi Eurojust, ki je zaenkrat edini evropski pravosodni organ. Torej, napak bi bilo, če se že od samega začetka ne bi skušali dogovoriti o spremembi institucionalnega okvira. Potrebno bo torej upoštevati vse te tri akterje. Svet je v teh razmerjih se že pogovarjal na ravni delovne skupine in imamo že nekaj določb, če sem prav obveščen. In mislim, da bo to na junijskem svetu, svetu podano odločanje svetu. Podpiram države članice, da razmejijo pristojnosti obeh treh organov in mislim, da bo potem to pomembno za odnose med EPPO in OLAFom. Mislim, da so določbe že prave, vendar pa moramo biti bolj specifični, kar se tiče konteksta modela EPPO, ki si ga izberejo države članice. Zakaj pravim to? Tukaj je prva prosojnica, zato da bi razumeli in skušali spremljati odločitve v teh treh organih, se moramo začeti pogovarjati o zanimivem vprašanju. O tem je govorilo prejšnjo omizje, je pa to ključno vprašanje. Kakšen EPPO bomo imeli, kakšne pristojnosti bo EPPO imel in to bo potem izhodišna točka, ko bomo lahko bolje razumeli, kakšen bo odnos z obstoječimi organi. Torej, predlog komisije pravi, da bi EPPO imel izključno pristojnost za prekrške PIF. To je bilo zelo pomembno za komisijo. Vemo, da sedaj ni več tako, o tem se je prejšnjo mizje že pogovarjalo. Sedaj imamo nekaj izjem, kar se tiče izključen pristojnosti EPPO za PIF, za prekrške proti PIF. Vemo, da bo EPPO lahko obravnavamo primere, ko bo škoda večja za EU kot za določeno žrtev. Torej, svet ima nekatere kriterije, je opatril nekatere kriterije, pa delim kritiko nekaterih od vas, naprimer, gospa Gresla je o tem govorila, torej je določeno nekatere kriterije, ki bodo po eni strani izključevale precej primerov PIF, kar se tiče pristojnosti JPP, e Po drugi strani pa bomo zavedmo nekaterih kriterijev, ki bodo po naših izkušnjah Olafa težko tolmačeni v posameznih primerjih, ko jih bo težko izvajati, da bomo torej prišli do tega, da bomo potem tvegali na skrižen interesov med EPPO in nacionalnimi pravosodnimi organi. vseh drugih primerjih, glede na določbe svetu, pa bodo pristojnosti deljene med EPPO in državami članicami. Torej, to je predvsej kompleksna situacija, ki bo po eni strani veliko primerov PIF izuzela iz okrilja EPPO, po drugi strani pa mislim, da bomo povečali možnost sporov in zapletenih razmer. Vendar pa, če je pač tako, potem se moramo o tem pogovoriti in moramo videti, kje smo kot olaj. to nam daje precej možnosti za razprave. Videti moramo, kako bo s tistimi državami članicami, ki ne bodo del EPPO in kjer pristojnosti ne bo. Torej, mislim, da moramo najprej naslednja prosojnica začeti z dvema glavnima načeloma, ki sta tudi v uredbi odnosov med EPPO in OLAFom. V primeru OLAF, kar se tiče preiskav, bo ključnega pomena, da bo tesno sodeloval z EPPO in da bo ohranil svojo vlogo, kar se tiče preiskav prekrškov PIF, da bo to torej izključno v pristojnosti držav članic. Torej, oba glavna načela, obi glavna načeli sta, da se moramo izogibati podvajanju preiskav strani EPPO in OLAFA. Ne sme prihajati do podvajanja. Ko bo EPPO začel lastne preiskave, Olaf ne bo imel, ne bo imel pristojnosti pri teh preiskavah. Ne bo preiskoval istih vprašanj, razen če bo EPPO zahteval podporo. Drugič, tudi če bo EPPO že začel preiskave ali tam, kjer bi lahko EPPO začel preiskave, bomo še imeli prostor za administrativne preiskave, kot jih izvaja Olaf. Včasih je to koristno kot začetni okrep pri preiskavah, lahko pa ima to tudi dopolnilno vlogo pri spremljanju in pri finančni izterjavi. Sam EPPO za to ne bi mogel poskrbeti. Torej, naslednja prosojnica. Potem imamo dva primera, kjer EPPO ukrepa pri določenem primeru ali pa ne. Ko torej EPPO spreme primer in ga preizkuje, lahko OLAF vedno nastopa kot vir informacij glede potencijalnih prekaškov PIF. Da lahko posredujemo informacije EPPO, Za naše preiskave imamo seveda široko omrežje lokalnih organov, pa tudi zasebne vire, ki nam dovoljujejo, da izvajamo preiskave. Dobivamo predvsem informacij na leto, glede prekrško PIF in to bomo potem v določenih primerjih lahko posodvali EPPO za začetek kazenskega pregona, kot počnemo to danes z nacionalnimi organi in ko bo EPPO obravnaval te primere, lahko LAF sodeluje s tem, da ponudimo naše zakonno znanje, naše analize, forenzično znanje in da damo na razplago tudi naša omrežja, ki smo jih razvili eh, z nacionalnimi organi pregona. Naslednja prosojnica, v primerih, ko EPPO ne ukrepa zaradi omitev pristojnosti, pa ima Olaf dožnost, da izvede preiskave tako kot danes. Paradoksalno bi bilo, če bi z uvedbo EPPO imeli manj zaščite finančnih interesov pri tistih držav članicah, ki ne bodo del EPPO ali na področjih, kjer EPPO ne zajema teh pristojnosti. Torej, EPPO lahko obvesti OLAF o primerih, kjer ne bo začel s preiskavo ali kjer bomo zavrgli primer. Torej, za zaključek, mislim, da odnos med EPPO in OLAF mora biti stopov nevalen in mora voditi do tega, da se bomo bolje borili proti kaznim dejanjem. Prav tako pa bo to dopolnjevanje pomenilo, da se bomo izognili podvajanju in škodi, ki bi lahko nastala, če bi omejili mandat EPPO in če bi omejili pristojnosti EPPO. Potem bi nastal razkorak. Vendar pa to lahko rešimo s tem, da razvijemo to funkcijo dopolnjevanja obeh organov. Hvala lepa. Gospod Kessler, tudi vam za vaš prispevek. Tako. Sedaj pa imate možnost zastaviti vprašanja če želi kdo spregovoriti, prosim. Sicer pa bom kar sam zastavil dve vprašanje. Kar se tiče finančnih interesov Evropske unije in zaščito leteh, moramo vedeti, da tudi če poslušamo eh, vaše prispevke, pridite do zaključka, da bomo imeli Eurojust, EPPO, OLAF, pa tudi nacionalne organe. Na prvi pogled se mi zdi, da bo to zapleteno, morda bi morali bolje razlikovati, vendar torej, zdi se mi, da ni prav posebno koristno, kar se tiče finančnih interesov, da to urejamo na štirih različnih ravneh. In sedaj moje vprašanje. Prav posebno, kar se tiče EPPO in Eurojust, imate kakšne predstave, kako bi to lahko vsebinsko omejili, kar se tiče omejitve pristojnosti, kar se tiče potem zagotavljanja sodelovanja. In še drugo vprašanje, če mi kot so zakonodajalci pridemo na zamisel, da bi pristojnost Olafa, kar se tiče zaščite finančnih interesov, sedaj skušali Olaf bolj povezati z državnim tožilstvom, potem bi odpadla pomembna naloga Olafa, potem bi dejansko EPPO dobil te pristojnosti. Kaj bo potem pa sploh še ostalo Olafu, če bi se to dejansko tako zgodilo? Seveda potem pa še vprašanje, in to je najtežje vprašanje, kakšno pa bo potem sodelovanje z nacionalnimi organi na tem področju, kjer EPPO ne bo dejaven. V tem trenutku imam občutek, da imamo preveč ravni za zaščito finančnih interesov Evropske unije. To moramo seveda skušati strukturirati razmejiti. Če ima že kdo kakšne zamisli, če imate zamisli na to temo, bi bili hvaležni. Še kakšno vprašanje? Gospod Lebreton, prosim. Hvala, da ste mi dali besedo. Ja, pravzaprav tu sedaj govorimo o kazenskem pravosodju in treba je reči, da je to temeljna tema Tu imamo dva načina, kako lahko gledamo na Evropo in tu vidimo, da sta obe dimenziji v srču naše razprave. Najprej, ko gre za kazensko pravosodje, moramo tu predvsem imeti v spredju države članice. Potrebujemo fleksibilno koordinacijo med eh, nacionalnimi pravosodnimi organi, tako da imamo Evropo narodo. Ampak seveda to ni tisti model, katerem sedaj to govorimo. Ne vem, če to bolj učinkovito. Potem pa drugo, integracija, torej poleg nacionalnih pravosodnih organov, ki bodo še naprej obstali, naj bi skušali imeti evropsko pravosodje. Tu vidimo, da je ta današnja tema povezana z uradom EPO, torej uradom Evropskega javnega tuživca in s tem gremo naprej na te poti. Ampak kaj je tu? šibka točka. Gre za to, da bi imeli bolj zvezno, bolj vključeno Evropo in ja, to je v zadju te rešitve. Ampak treba je plačati ceno, to bo zelo zapleteno. In danes spremljam to razpravo in bojim se, da bo ta sistem preveč zapleten, da bi bil učinkovit. Sicer smo to že slišali, ampak tu vidim dva možna konflikta. Najprej prvi tip in sicer gre za konflikt med uradom EPO in državami, kaj te Tu bomo na področju deljenih pristojnosti in kot je gospod Kessler to povedal, prav gotovo bo prišlo do težav zaradi konflikta pristojnosti. In potem druga težava, ki jo vidim, mogoče bo do tega pa prišlo prej, tu gre za konflikt med uradom EPO in OLAFom, kajti OLAF je urad za boj proti goljufijam in ima zelo podoben cilj kot prihodnji urad EPO. Gre za preiskave finančnih interesov in ko govorimo o ščitanju finančnih interesov, to je ta znani PIF, tu ne gre le za EPO, ampak to zadeva tudi OLAF. Torej, tu vam zastavljam vprašanje, ali ne mislite, da bo že samo obstoj OLAFA pod vprašanjem zaradi tega projekta, zaradi teh dveh razlogov, ponovil bom, najprej imamo to identiteto, cilje in drugo. In kljub temu, kaj pa je gospod Kesli, drugi razlog je ta, da je Olaf organ, ki je diskreditiran. Prebral sem poročilo o tem in mislim, da je tu kar nekaj bojazni. To so moje vprašanje. Hvala. Hvala lepa. Ima še kdo vprašanje? Očitno ne. Potem pa bi prosil za odgovore. Izvolite. Hvala lepa za vprašanja. Hvala za ta vprašanja. Mislim, da lahko povežemo boje v angliščini. Začetna ideja 85. Eh, in 86. člena je bila jasna. Eurojust eh, je bila medvladna horizontalna organizacija in OLAF je tu zato, da bi okrepili ta horizontalna prizadevanja, da bi okrepili sposobnosti Eurojusta. Člen 85. Pa je komisija razumela kot evolucijo, ne kot revolucijo, torej horizontalni pristop je v redu. To, da, da bi to storili brez preveč eh, harmonizacije in uh, zadostnim zaupanjem, uh, sodelovanjem in koordinacijo. In to koordinacijo in sodelovanje bi lahko ukrepili z nekaterimi uh, točkami z okrepljenim členom 85. 86. člen pa pomeni e, e, e, izključne pristojnosti in se nanaša na specifične primere PIF. Problem je, da odkar so se začele razprave in oziroma še vedno ne vemo, kaj PIF primeri predstavljajo. Na tem smo delali dela, e, pogovarjali smo se za Europolom, za državami članicami, za Europolom in dosegli smo sporazum med Eurojustom in Olafom. Ni bilo lahko to, da od leta 2015 imamo dobre primere skupnih preiskovalnih timov kjer eh, OLAF sodeluje. In sicer smo sodelovali na področju izogibanja davkov, na področju tihotapljanja eh, cigarete, na področju eh, pranja denarja. Cigarete so proizvajali na neortodoksen način, potem pa so jih izvažali v velikih količinah v Evropsko unijo. Sodelovali smo in imeli smo 20 primerov, pet koordinacij in Olaf je bil pri tem v celoti udeležen. In šlo je za uh, tihotapljenje eh, s cigaretami in to je tipični primer uh, eh, goljofije PIF. Bilo je veliko skupnih preiskovalnih timov, veliko koordinacije, um, številne države članice so bile upletene. Torej, če si prizadevamo je zadeva v redu. Treba je ustvariti eh, preprostost, jasnost. Treba je omogočiti delo eh, preiskovalcem. In besedilo imamo sedaj na mizi. Eh, strinjam se s skrbmi gospe Gresle in dejansko obstajajo možnosti za konflikte. Kajti Olaf je bil medijator. Herzlichen Dank, dann bitte ich. Hvala lepa, sedaj pa gospod Kessler. To... Nisem tu zato, da bi eh, na vse možne načine ohranjal Olaf živega. Pravzaprav vam moram priznati tistim, ki dvomite, da sem pred dvemi leti mislil, da bo Olof umrl in da ga bo nadomestil Epo. In do neke mere bi bila to prava rešitev, recimo z določenimi mejami. Na nek način je bil to rezultat uh, predloga Evropske komisije o EPO in k temu smo tudi mi proaktivno prispevali. Toda, kot sem dejal, če moramo govoriti o sodelovanju med eh, različnimi telesi, potem moramo začeti s pristojnostmi teh teles in eh, s pristojnostmi EPA. Sedaj imamo EPA, ki ima zelo omejene pristojnosti na področju primerov PIF. Imamo tudi predpise, se bojim, upam, da se motim, ki so težki, ki jih bo težko interpretirati v specifičnih primerjih. In tudi izvajanje njih bo težko in to bo vodilo v konflikte z organi uh, uh, držav članic, ne z Olafom. In potem. da mislim, da nam je treba razpravljati o tem, ali bomo imeli OLAF ali ne. Mislim, da moramo govoriti o, finanč, o zaščiti finančnih interesov Evropske unije, kajti to nam je vsem pri srcu. To, da v tem položaju, ko imamo omejene pristojnosti za EPO pri odprtju kriminalnih preiskav eh, na področju eh, primerov PIF, obstaja širok prostor oziroma velika potreba po upravnih, po administrativnih preiskavah. In zato potrebujemo Olaf, kajti Olaf je tu in opravlja preiskave vsako leto. Eh, torej, v preteklem letu smo zaključili s približno 300 uh, eh, eh, preiskavami uh, na področju primerov PIF. Uh, lani smo priporočili uh, zasego 900 milijonov evrov. Prejeli boste poročilo in videli boste, da je prispevek Olafa k uh, ponovnem pridobivanju uh, evropskih sredstev uh, takšen, da znaša eno četrtino vseh, uh, uh, vseh, vseh sredstev, ki so jih zbrali nacionalni organi. Torej, Olaf je odgovoren za eno četrtino vrnenih oziroma nazaj pridobljenih sredstev Evropske unije. In s tem ščitimo uh, finančne interese Evropske unije na ravni EU če, epo, če bo epo ostal takšen, kakršen je v predlogu sveta, ga bomo potrebovali in ne bo nobenih konfliktov, kajti eh, obstaja vrzel, ki je epo ne zapolnjuje. Ne bomo delali tam, kjer bo delal EPO, razen če nas bo EPO prosil, da jih podpremo. In v tem primeru bomo a, njihov služabnik in bomo delali pod njihovimi navodili. Ampak na vseh področjih in vseh državah članicah, ki ne bodo imele, za katere EPO ne bo imel mandata, bomo mi zanje tam. In potrebujete nas. Če ne potrebujete Olafa, potem boste potrebovali nekaj drugega, da boste, zavrni, da boste zapolnili to vrzel. Kaj je bil bi paradoks, če bi vzpostavili EPO. In potem bi bilo tako, da ne bi imeli sploh nobenega evropskega nadzora nad nekaterimi področji PIFA, kajti nekatere države članice se ne bodo pridružile EPO in v tem primeru za te države ne bi, vlada, ne bi imeli nikakršnega evropskega nadzora za primere PIF, kot ga imamo zdaj. Torej, zame je stvar jasna. E, nerodno je, da imamo štiri entitete Eurojust, Europol in tako naprej. Ja, se strinjam, ampak to ni tako problematično. Danes imamo pravzaprav tri telesa. Imamo Eurojust, Olaf in države članice. Jutri pa se bo svet odločil za četrto entiteto in to ni bila naša izbira. Mi smo želeli, da bi bil uh, EPO tista ena entiteta. Ampak če je njegov mandat omejen, potem ne vidim problema, da imamo štiri entitete. Z vsem dolžnim spoštovanjem. Eurojust ne bo imel pristojnosti za kaznjeva dajanja PIF, razen za države članice in tretje države, ki niso del EPA. Kajti, če, imamo, eh, če države članice imajo EPO, potem, imajo, potem pač deluje EPO. Ampak za države članice, ki um, se ne bodo pridružili EPO, bo Eurojust izredno pomemben. Ampak Problem ni to, da imamo tri ali štiri telesa. Problem je oziroma vprašanje je, kaj bo epo. A, kako bodo institucije vzpostavile epo, če bo epo takšen, da bo imel omejene pristojnosti, potem to ne bo um, ekskluzivno preiskovalno telo, ampak dodatno. In e, namesto treh boste imeli štiri. To je vaša izbira. Ampak ne boste rešili problem na ta način, da boste ukinili eno telo, samo zato, da bi imeli eno telo manj. Kajte, če bi storili to, bi izgubili, precej izgubili, izgubili bi pomemben evropski inštrument eh, na področju preiskav eh, kaznivih dejanj PIF. Je nerodno, morda je nerodno, ampak ne zaradi eh, obstoja številnih teles. zašto je nerodna? Zaradi pristojnosti EPA. Hvala lepa. Če bi imel, torej, če bi lahko postavil še eno kratko vprašanje. Oziroma, če nima nihče še nobenega vprašanja, potem bomo začeli s tretjim delom. Moderatorka bo gospa Barbara Matera. Jaz se lepo zahvaljujem gospe Konings in pa gospodu Kesledu. Hvala lepa za vajna prispevka, za vajne vtise. In sedaj, sedaj predajam besedo Barbari Materi. Bene, diamo inizio ai lavori del terzo panel sulla revisione giudiziaria. Eh, lepo vas pozdravljam, začeli bomo s tretjim eh, delom, eh, namreč časovno presojo. Lepo pozdravljam strokovnjake in govornike. Začel bo gospod If Bot, generalni pravobranilec sodišča Evropske unije. Potem bo z nami gospod Marija Hoze Martinez, direktorica eh, Pravne službe Evropskega parlamenta. Pozdravljam tudi gospod Teres Blanchet, direktorico eh, za pravosodje in notranje zadeve pri Pravni službi sveta. Pozdravljam pa tudi gospoda Ignacija Patrone, namestnika javnega tožilca pri Vrhovnem sodišču v Italiji. Za tiste, ki se z nami že od začetka je bilo to gotovo intenzivno in zanimivo popovdne. In številni med nami smo lahko tudi um, postavili svoje vprašanje in razpršili so naše dvome o tej zelo zapleteni temi. Sedaj pa lahko pogledamo tudi v prihodnje cilje. In tako bomo lahko evropski parlamentarci s še z večjim pripričanjem šli v naslednje delo. EPO je za nas izredno pomembna tema ampak tukaj je še vedno eno odprsto, odprto vprašanje, ki ima eh, pomembne vidike za parlament. Prepričana sem, da je verodostojnost EPA odvisna od učinkovitega eh, nadzora eh, sodne presoje. Imamo različne alternative, kako bi lahko institucionalizirali ta mehanizem. Imamo tri različne scenarije, ki so možni. Prvič, da bi imeli izključno pristojnost Evropskega sodišča, drugič, da bi bila nacionalna sodišča tista, ki bi imela nadzor nad uh, odločitvami tožilstva in tretjič, da bi imeli mešani sistem, kjer bi vlogo imela nacionalna sodišča, um, Evropsko sodišče pa bi tudi odigralo svojo vlogo. Um, takoj bi dala besedo gospodu Ivu Boto. Izvolite. Merci, ma... Hvala, gospa predsedujoča. Preden bom začel, bi rad kot običajno opozoril na nekaj. Tu se oglašam le v osebni vlogi, kar pomeni, da na noben način to ni povezano z Evropskim sodiščem. Osebno bi dodal še nekaj. To, kar bom povedal, se vam bo mogoče zdelo nekaj, kar je povezano uh, z mojo nedanjo funkcijo. V Franciji sem bil tudi sodnik na toživstvu in naj rečem, da bom seveda dopolnil svoj govor s temi izkušnjami. No jasno je, da bo oblikovanje Evropskega toživstva zelo pomembno za ščitnje unije in državljanov. Seveda je to tudi politično občutljivo, kar pomeni, da to izhaja iz te teme. Torej imamo kazensko pravo in vsi vemo, da je kazensko pravo vedno takšno, da ima učinek integracije. Ampak treba je podariti še nekaj v tem trenutku. Dolgo je že tega, ko se je kriminal prilagodil na integracijo. Kriminal se je vključil. Posledično je jasno, da je oblikovanje Evropskega toživstva nekaj, kar je treba pozdraviti kot pravi napredek in kot nekaj, kar smo pogrešali v njih. Res je. Če beremo ta predlog, ki smo ga prijeli, potem vidimo prvo značilnost, ki je povezana s tem in sicer vsega, Arhitektura je nekoliko zapletena, ampak po eni strani je tudi jasno, da imamo člen 86 pogodbe o delovanju Evropske unije. Po izbranem sistemu ne more prinesti enostavnosti. Po drugi strani pa, če to upoštevamo, če upoštevamo naravo toživstva in naloge toživstva, je možno tu ugotoviti, kako je to povezano s poenostavitvijo na nek način. Glede same narave toživstva. To, kar je predstavljeno v pogodbi, je nekaj, kar toživstvu prinaša značaj pravosodnega organa, po druge strani pa je to ključen pravosodni organ, ključen je v nacionalni sistem. To je obvezna posledica samega besedila člena 86, kajti to je pravosodni organ in če imamo najprej izraz toživstva, to ni naš izraz. Ampak potem imamo še zadnjo fazo tretjega oziroma imamo uh, zadnji stavek tega člena, kjer govorimo o izvrševanju javnih ukrepov in tu imamo ta izraz ki ima zelo natančen pomen po kazenskih postopkih. Istočasno in vidimo to dvojno ugotovitev. Po eni strani imamo pravni značaj, po drugi strani imamo vključevanje tega v nacionalne pravosodne sisteme in to se nam po našem mnenju seveda zdi pod vodstvom smernic nadzora ki se lahko izvrši. Kaj ti? Konec koncev je to vključeno, ker to potrebujemo posrednike v nacionalnih sistemih. V klasičnem sistemu imamo pri kazenskem pregonu, če upošteva nacionalne pravosodne sisteme, tak, da to že teče. Torej imamo pravila. Zakaj bi imeli potem drugačna pravila na evropski ravni? Pogodba ima to možnost, da bi imeli nekaj posem drugačnega od klasičnega sistema nekega nacionalnega toživstva. Seveda je to možno. Ta možnost je obstajala. Vrata so bila odprta za to in ne vem, zakaj je pogodba to zaprla. In zato sedaj postaje vprašanje bolj enostavno. Kaj ti? Čemu služi neko toživstvo, nek organ temu v neki državi? Služi pregonu. In če govorimo o pregonu, gre tu za odločitev, ki mora biti dobro temeljena. Gre za zakonitost, ki je seveda podvržena jurisdikciji. No, tu moram spomniti še na nekaj. Če ugotovimo, kakšna so dejstva. Recimo, Ola primerjave z nacionalno jurisdikcijo. Tu vidimo samo načelo, ki je bilo tu ogovarjeno na Evropskem sodišču. In Evropsko sodišče je reklo, da tu ni nobene pristojnosti, kaj ti šlo je za nacionalno jurisdikcijo. In potem smo videli posledice, torej, da je bilo vse utemeljeno in zakonito. in potem bomo videli, kako bo s temi odločitvami. Torej, da bi dobro utemeljili odločbo o pregonu, toživstvo mora to upravičiti sodišču in po duhu pogodbe se nam zdi, da dobro in tu ne bi ponovno delovanje vključili sistem, ki ni ta, kot to piše v členu 86. Če govorimo o konkretnem izvrševanju pregona, se nam zdi, da je tu prišlo do ugotovitve. In sicer odloč, odločitev o pregonu je takšna, kot to piše v pogodbi. Tu je treba to preučiti, raziskati, potem mora to na sodišče, potem vidimo, kako je s tem po zakonu. In ta odločitev o pregonu je takšna, da mogoče tu potrebujemo tudi izbiren dokaz o državah. In na tej podlagi imamo tudi besedilo, ki že obstaja o policijskem pravosodnem sodelovanju in imamo določbe iz uredbe in to bi moralo biti dovolj za to, da bi rešili prave težave pri izvajanju, da jih ne bi bilo več. Kaj ti razumem, da je delovanje tožistva lahko že a priori nekoliko skrivnostno. Ampak tu imamo ekvivalentne sisteme v 28 državah, o tem je govora vsak dan. Gre za to, da ko lahko in če lahko tu sodelujejo, se pogovarjajo z Eurojustom, doslej bi tako, ampak konc koncev je to realnost. In če lahko kaj obžalujemo, je to, da tega nismo storili že prej. In zato, da bi olajšali razumevanje vsega tega, mi dovolite predlog. Če bi lahko v besedilu pozabili na to in če bi lahko omogočili neko izboljšavo stelovanja med jurisdikcijami, če bi lahko pozabili na ta izraz minimalnih standardov, kajti to ima slabšalne pomene, to je nekaj, kar je neko jamstvo, od katerega ne moramo odstopati. S tem bi diskvalificirali to, če ne bi to konkretizirali v nacionalnem pravu. Zato, da bi to lahko uporabili na sodišču, na območju svobode, pravice in pravosodja. Torej, mislim, da imamo tu vprašanje o minimalnih standardih, ki je nekako sekundarno prisotno tukaj. Tu gre za standarde, ki so standardi vprašljivega značaja in to je napačno, ampak s tem bi morali to pojasniti. In s tem bi se pogosto izognili težavam. To je treba povedati, kot je in kot to treba povedati. Potem še en primer. Odločitev o pregonu. No, povedal sem že, kaj si mislim o tem. Jurisdikcija odloča o tem. Kaj pa, če ne pride do pregona? torej gre za klauzulo, ko je to razveljavljeno, tožilstvo torej nič ne stori. Ampak kaj pa je s to možnostjo za nacionalno tožilstvo, da to vseeno preganja in gre naprej s tem primerom, če se to nacionalnemu tožilstvu zdi primerno? Kakšna izbira tu obstaja? Imamo izbiro jurisdikcije in centralizacija mora to odraziti, kajti že po definiciji gre za čezmejno področje. Ampak izbrana jurisdikcija je jurisdikcija na nacionalni ravni in imamo nacionalnega sodnika, ki mora upoštevati svoje lastne pristojnosti, že po definiciji. In če ima nek dvom, potem je treba preučiti, kako je z vidiki evropskega prava. Kaj se zgodi zaradi te centralizacije, če je to posledica uredbe in če imamo potem evropsko tožilstvo, tu imamo vprašanje, ki ga treba nasloviti na Evropsko sodišče. In potem smo v situaciji, in to so situacije, ki jih vsakodnevno srečujemo. Potem posem drugačen sistem. In tu obstaja nevarnost, ne vem. Opravičujem se, ker govorim nekoliko predolgo. Ampak ne smete me vprašati, ne govorim to živstvo, kaj ti eh, potem se razgovorim takole. Potem še en sistem. Ja, gledajte, zdi se mi, da že sam po sebi vsebuje dvojno težavo. Najprej imamo pravne spore, o tem smo govorili prej. Imamo lahko evropsko težavo na eni strani, države na drugi. Kako naj bi to uredili? Gre za odnos med evropskim tožilstvom in tožilstvom nacionalni ravni, ampak to ni država, to je pravosodje, ima svojo neodvisnost. In iz tega zornega kota gledano bi lahko statut Evropskega toživstva bil zgrajen po nacionalnem sistemu. Vsekakor to smo v sistemu odnosov in različnih analiz toživstva. Imamo nacionalno toživstvo, tam imamo člana nacionalnega toživstva, to je Evropski tožilec, ki je imenovan, je del nacionalnega sistema v okviru nekega pregona in je v konfliktu s svojimi lastnimi organi. Ne vem, vendarle moramo tu razmisliti o človeškem vidiku. To mora biti izvedljivo v praksi. In če imamo po drugi strani zasnovo, ki izhaja iz drugačnih vidikov nacionalne soverenosti, no, potem Pa so to odprta vrata. Gre za Pandorino skrinjico, ki je odprta in tu gre bolj za politično vprašanje, ne toliko pravosodno. Torej, tu imamo težave in zato pravim, da imamo težave vezne s pristojnostmi, z jurisdikcijami in tu imamo razpravo in seveda potem o tem povpraša Evropsko sodišče. Evropsko sodišče odigra svojo običajno vlogo, kajti tudi sodišče mora ohraniti svojo vlogo če ne bo treba spremeniti vlogo in sestavo um, sodišča, ali potrebujem poseben sodni senat in kaj, tolmačiti nacionalno pravo, ne vem, sodišče zavračen tolmačenje nacionalnega prava, ne bo spremenilo svoje vloge, tako tu se bom ustavil, predsedojoča. Zaključil sem. Naj le izrazim uh, bistvo moje misli. Evropsko toživstvo se bo rodilo zaradi vas in to je res dobra ideja. Ampak, ko bo obstajalo, ko se bo rodilo, mu pustite živeti. Hvala lepa, gospod Bot. Eh, želela bi si, da bi imeli več časa za vas, ampak eh, popabili vas bomo še o prihodnje, eh, to velja tudi za druge govornike. Žal je čas v našem odboru vedno močno omejen. Ampak imeli bomo še razprave v zvezi s to temo. A sedaj pa gospa Marija Jose Martinez, vodja pravne službe Evropskega parlamenta. Izvolite. Hvala lepa. A ta predlog sega v decembr 2013 in pravno službo so prosili za pravno mnenje eh, o predlogu eh, Evropskega javnega tožilstva. Eno od vprašanj zadeva 36. člen zadevne uredbe. Ta odbor je vprašal, ali ta člen pomeni, da Evropsko sodišče ne more oceniti, ali je akt EPA v skladu z pravom EU ali pa z listino temeljnih pravic. In ali je to uh, v nasprotju s členom 236 in 237 o predhodnem vprašanju. Odgovor pravne službe je bil jasen. Če gre za opustitev eh, javnega tožalca, tožilca, 36. člen preprečuje direktne akte in pa postopke predhodnega vprašanja pred Evropskim sodiščem. Kajti to obhaja uh, določbe uh, pogodbe in to posega neproporcionalno tudi v pravico do uh, s, pravne pomoči v skladu z listino. 36. člen torej sprože velike skrbi v zvezi z zakonitostjo. Če tudi je bil naš odgovor jasen, je treba povedati, da je um, javni tožilec nekaj zelo uh, zapletenega, kjer uh, gre za povezavo med evropsko in nacionalno pravno sfero. Torej, odgovor nikoli ni jasen. Učinek 36. člena odstavka 1 bi bil lahko bi to pomenilo, da ne odpravlja pravne pomoči, ampak To pomeni, da je odločitev odvisna od uh, nacionalnega prava. Torej, nacionalna sodišča bi imela pristojnost, da se ukvarjajo s tem, ali je akt evropskega uh, telesa uh, zakonit ali ne. Iz tega člena tudi izhaja, da so določbe nacionalnega plana, samo zato, ker se na nje nanaša v uredbi, nekaj, česar ne moremo razumeti kot a, določbo evropskega prava, kar se tiče a, predhodnega vprašanja. 36. Torej, 36. člen torej pomeni, da preliminary consent ruling. In our analysis, we Obstajajo torej naši argumenti temeljijo na listini in pa na uh, členih um, ehm, v pogodbe. 46. člen listine o temeljnih pravicah zagotavlja, učinko eh, vi ta pravna sredstva v primeru, da je prišlo do kršitve svoboščin, eh, in, eh, ki jih zagotavlja e, pravo Evropske unije. Ta temeljna pravica velja za vsa telesa Evropske unije skladno z členom 51 listine. Pravica do učinkovite pravne pomoči ni absolutna pravica ta, je, eh, ta ima tudi omejitve, kadar je to eh, eh, upravičeno v skladu z 52 članom, členom. Toda področje uporabe pravice in pa seznama inštitucij in teles, za katere to velja, je zavezujoč in to je v skladu z 51 členom in zato ne veljajo nobene omejitve institucionalna telesa, za katere veljajo ta jamstva, se ne morejo več spreminjati. Zakonodajalec jih ne more več spreminjati. To tudi pomeni, da je opredelitev tega, ali je telo, telo unije ali ne, ni diskrecijska pravica zakonodajalca. Po drugi strani pogodba predvedeva niz pravnih pomoči in postopkov, kjer Evropsko sodišče ugotavlja legalnost akta eh, evropskih teles in interpretira pogodbe in pa sekundarno pravo. Ta sistem je eh, celovit in vsebuje tudi pravna eh, sredstva in to je povezano z opustitvami in pa to se nanaša na nezakonite akte teles. To dopolnjuje tudi postopek predhodnega vprašanja. Pogodba uvaja nize postopkov in pa pravnih sredstev, ki omogočajo Evropskemu sodišču, da preverjajo akte evropskih inštitucij. In ta nizpravnih sredstev se lahko spremeni samo, če spremenimo pogodbe. Sekundarno pravo Evropske unije ne more obiti tega tako, da se obrne na eh, evropska sodišča, na druga sodišča. In to se ne nanaša samo na direktne ukrepe, ampak tudi na predhodna vprašanja o interpretaciji uh, Eh, in veljavnosti primarne in sekundarne eh, zakonodaje. Evropsko sodišče ima jurisdikcijo, da oceni skladnost s temeljnimi pravicami Evropske unije tudi preko predhodnega vprašanja. Vprašanje, za katero gre, je sledeče. Ali je člen 86 eh, pravna podlaga? za IPO, e ali ta člen opravičuje izjeme za ta režim. Mi smo prepričani, torej pravna služba je prepričana, da načela Evropskega sodišča veljajo tudi za Evropskega tužilca glede na specifičnosti, ki so predvidene v členu in pa glede na ulogo nacionalnih sodišč. V prvi vrsti drugi odstavek eh, člena 86 eh, se nanaša na eh, jurisdikcijo nacionalnih sodišč, ampak samo za funkcijo kazenskega pregona, ne pa preiskave. Funkcija pregona je tista, ki, se, ki deluje takrat, ko je evropski tožilec izbral dovolj dokazov, da je prišla zadeva do sodišča. Posledica je ta, da ta drugi odstavek ne mora upravičevati izjeme uh, jurisdikcije Evropskega sodišča v skladu s uh, predpisi pogodb. Tretji odstavek člena 86 zagotavlja obveznost, da se vključijo tudi predpise. Uh, molči o jurisdikciji kot takšni. Izjema eh, določb iz eh, pogodb o vlogi Evropskega sodišča bi zahtevala čisto jasno formulacijo. Naprimer, v členu 260 eh, pogodbe o delovanju Evropske unije. ali pa naprimer 24. Eh, člen pogodbe Evropske unije, ki, se, eh, ki izloča iz, eh, iz pravosodja sodišča zunanje zadeve in pa varnostna politika. Tretji odstavek 86. člena je treba razumeti v luči temeljne pravice do učinkovitih pravnih sredstev. To pomeni, da bi morali imeti eh, neomejujočo interpretacijo. Cilj je ta, da bi bila zadeva učinkovita, da bi, bili, da bi bila pravna sredstva učinkovita. Naš sklep je, da tretji odstavek 86. člena ne moramo razumeti tako, da eh, se nanaša na eh, pristojnost Evropskega sodišča. Evropskega sodišča. Torej, določbe v predlaganemu eh, členu 36 sprožajo resne skrbi v zvezi z zakonitostjo. Te skrbi se ne nanašajo na akte in opustitve Evropskega eh, tožilca, ki se nanašajo na uh, njegove funkcije v zvezi z nacionalnimi sodišči. Torej, rada bi povdarila dejstvo, da je treba ohraniti evropsko pravosodje in to ne pomeni, da je to edino sodišče, ki bi lahko imelo pravosodje v zvezi sa primeri. Treba je ohraniti jurisdikcijo Evropskega sodišča, kot to izhaja iz pogodbe in treba je zagotoviti, da um, vrzeli zapolnimo skupaj z Evropskim sodiščem in z nacionalnimi sodišči, tako da bomo učinkovito zagotavljali pravico do učinkovite pravne pomoči. Preden zaključim, bi rada omenila še stališče sveta. To izvira iz 22. decembra. Tam imamo spremenjen člen 36. Drugi odstavek tega 36. člena ponovno uvaja možnost predhodnega vprašanja in po našem mnenju je to povsem skladno z našo analizo. Toda po drugi strani imamo dvome glede predlaganega prvega odstavka. V tem prvem odstavku, ki ga predlaga predsedstvo, ne vem, kakšna je sicer stopnja um, soglasja glede tega, ni splošne izključitve Zlasti, če spremenijo pravno podlago osebe, zadevne osebe, izbire uh, uh, pristojnega sodišča, mislim, da preden spremenjamo 36. člen, bi morali izdelati bolj temeljito analizo. Hvala. Hvala lepa. Vedno mi je hodoče, moram koga a, prekiniti, ampak žal je nas, naš čas omejen. Sedaj pa dobi besedo gospa Therese Blanchet, direktorica pravosodja in notranjih zadev upravni službi sveta. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi jaz se bom izrazila v osebnem mnenju. Kot veste, sem direktorica na svetu, ampak eh, to traja že tri leta in ne morem se izraziti v tem imenu, ampak kot osebno. In tu moram reči, da imamo dva hibrida, ki jo tu poznamo. Najprej imamo visoko predstavnico, to je lahek hibrid med dvema institucijama je članica komisije, predsednica sveta za zunanje zadeve, to se še da urediti, o tem pa imamo drugi hibrid. O tem govorimo danes, to je Evropsko toživstvo. Ta je veliko bilo zapleten, kajti to je hibrid med Evropskim organom, po drugi strani pa ima vlogo v nacionalnih institucijah. Torej, to je organ Unije, ki deluje. področju nacionalnih jurisdikcij, ko imamo kazniva dejanja PIF. In tu vidimo problematiko, s katero smo se soočali na svetu, vsi mi, in sicer gre za nadzor zakonitosti delovanja tega evropskega organa, kajti to običajno nadzoruje sodišče. Imamo dva člena 263-267 glede nadzora, ko imamo predložitvene vprašanja. Tudi sodišče je pristojno za te organe, ne le za institucije. No, ta terminologija je bila dopolnjena v Lizbonski pogodbi takrat. Torej, tu so se zastavljalo vprašanje, v kolikšni meri naj bi tretji odstavek če na 86, ki seveda daje zakonodajalcu možnost, da določi pravila, ki se uporabljajo pri pravosodnem nadzoru, deloval. V kolikšni meri ta člen kot pravna podlaga omogoča odstopanje od pravil in pristojnosti Evropskega sodišča. Kot veste, je predlog komisije iz eh, julija 2013 zapletel hibrid, komisija je želela stvari poenostaviti, tako kot je to omenjal generalni pravobranilec. Torej, na nek način eh, so pristojni sodišča sedaj omejene ampak le zato, da bi tolmačili in preučevali to vprašanje, ki so sodišču predloženo predhodno odločanje. Tu imamo vodne zjave 38, potem imamo tudi nepogodbene obveznosti, so to žisto, to so odstavke 3 do 5 člena 69. Mimo tega imamo še pristojnosti sodišča, ki so izključene za vse preostalo, torej za postopkovne ukrepe, to, kar se sprejema v tožistvu iz naslova prvega odstavka, prvi odstavek člena 36 obravnava to izključevanje za vse prostalo, potem pa imamo dvojni vidik. Imamo prvi odstavek člena 36, tu je tožistvo zaradi tega pridruženo nacionalnim organom za vse postopkovne ukrepe, s tem ni nadzora zakonitosti na sodišču, kajti tudi imamo neposredni nadzor preko preklical v izjavi 37 ali preko posrednega nadzora, če imamo to, kar se predloži sodišče predhodno odločanje in tu ni nadzora sodišča pred in po temu, ko začne zasedati nacionalno sodišče in to obsega tudi vse, kar neposredno izhaja iz uredbe. To je posledica prve odstavka, kot je bilo to takrat predlagano. V tem drugi odstavek tega člena 36 določa še nekaj pravnega In sicer imamo nacionalne določbe, ki so zaradi uredbe veljavne. To ni več pravo unije, če govorimo o nadzoru tega, kar je predhodno odločanje, kar pomeni, da tu izključujem nacionalne določbe iz eh, tega, kar se sodišče predloži predhodno odločanje, torej to imamo v vodni izjavi 39 in vključno s tem, ko nacionalne določbe tu izvajajo evropsko pravo, torej direktivo PIF ali pa smernice glede poenotanja kazenskih postopkov. Posledično smo videli, kaj se je zgodilo na razpravi na svetu, videli smo prvo vprašanje, kakšne razsežnost tega, te poblestilo odstopanja iz člena 86 iz tretjega odstavka. Kot je povedala kolegica Marija Hoze, če primerjamo besedilo od člena 63 z drugimi določbami v pogodbi, kjer prihaja do odstopanja pristojnosti sodišča, vidimo razlike v formulaciji Če govorimo recimo o členu 114, 9 odstavek ali 108 ali 348 drugi ali ne, tam imamo tudi odstopanje od določenih ukrepov in tu imamo odstopanje od členov x in y. Ko imamo možnost zakonodajalca unije, da po členu 263, 5 ali ne, predvidi akte, ki ustvarjajo organe unije in ko imamo možnosti ukrepov in razveljavitve, ta člen ne daje zakonodajalcu možnost, da odstopa od sodišča, torej da kar razveljavi vse. To so le primeri. Torej, tu se poraja vprašanje, kako je šli na 86, ta določa pravila, ki se uporablja, ko gre za nadzor na sodišču, ampak to popolnoma omogoča, da izključimo sodišče iz posrednjega ali neposrednjega nadzora teh dejavnosti. No, vemo, kako je s klasično jurisdikcijo sodišča. Unija je unija prava, kaj ti jurisdikcija to določa, to je ta znani stavek, torej gre za skupek tega, kar bo poskrbelo za nadzor zakonitosti delovanja institucij. Sodišče meni, da če bi to zmanjšali, omejili na dostop do neposrednih pravic do pravnih sredstev, je to potem nadomaščeno s tem, da se lahko nekaj sodišču predloži predhodno odločanje. Ampak kot smo gotovili iz predlaganega besedila komisije, ne gre le za ta vprašanja, ko se, to, se predloži v sodišču predhodno odločanje, ampak tudi to je izključno z tega besedila. Tako da vidimo tu enega izmed prvih ukrepov na svetu in se je šlo za to, da bi črtali drugi stavek, šina 36, če ta izključuje predložitev za predhodno odločanje in nacionalne določbe, ki potem veljajo po uredbi. Torej, drži to, kar sem rekla, imamo nacionalne določbe, ki izvajajo pravo unije, recimo direktiva PIF ali imamo direktivo poenotenje v področju kazenskih postopkov. Tu ne gre za to, da bi tu izključili pristojnost, ko gre za tolmačenje sodišča, torej to je ponovno vključeno formulacijo na svetu. Potem imamo še vprašanje glede nadzora zakonitosti eh, postopkov na sodišču oziroma toživstvu. Tu je šlo za to, da bi ločili dve fazi. Po eni strani imamo fazo predtem, nacionalni ravni in drugi strani potem, ko začne teči postopek na sodišču. Potem bi preučili vprašanje iz neposredne poti in posredne poti, ko gre za razveljevitev. Ko gre za posredno pot, torej ko gre za pristojnost in veljavnost, ko se to predloži predhodno odločanje, tu imamo seveda pot eh, posrednega nadzora, tu naj bi imeli vse, kar je bilo že sprejeto prej, tega ne moremo izključiti. Potem imamo prvi odstavek, ki je bil spremenjen tako, da bi tu lahko veljal člen 267 pogodbe vsaj za te odločbe. Kar zadeva neposredno pot, torej pristojnost z razveljavljanjem tega trenutka, ko je to treba preučiti, potem, ko začne teči postopek, torej po začetku postopka na nacionalnem sodišču, drži to, kar piše v pogodbi, če toživstvo izvršuje javna povlastila na sodišču, to lahko potem pridružimo nacionalnim organom in potem je to logična posledica, to je enostavno tolmačenje pogodbe. Gospod Boti to pravkar povedal. Kar zadeva fazo, ki je predtem, preden začne teči postopek na sodišču, to živstvo ne moremo pridružiti nacionalnemu organu za vse odločbe, ki jih sprejme, preden začne teči postopek. No, kakšno je logično merilo tu, da bi vedeli, kakšne pravice izvaja to živstvo. Ali to živstvo tu izvaja le nacionalno pravo ali pravo unije uredbo. Če to živstvo izvaja le nacionalno pravo, potem je to da se izključijo pristojnosti sodišča, spremljivo. Recimo za vse, kar zadeva ukrepe preiskovanja, torej to, kar pač naloži tožilstvo, torej smo pred tem, da se bo začel postopek, to izvršuje nacionalni organi, skladno z nacionalnim sistemom in logično je, da imamo tudi pravosodni nadzor pri takšnih preiskovanih ukrepih in to nadzorujejo nacionalni organi. Uh, Če po drugi strani tužilstvo le izvaja uredbo, imamo tu neposredno pristojno sodišče, da se nadzoruje zakonitost dejavnosti tužilstva, kot sem rekla, je to organ unije, potem to je to treba ohraniti. Torej, ne vidimo nekatere postopkovne ukrepe, ki jih tu sprejme neposredno po uredbi, recimo tu gre to, da se razglasi za pristojnega, gre za teritorijalno pristojnost, gre za potem klasifikacijo naknadno in za vse drugo, torej tožistvo izvaja uredbo, ko sprejme takšne vrste ukrepov ali pa mora biti na transakcijo, no, to ni več transakcija, nekaj drugega, ampak ko je vse urejeno v uredbi, takrat se izvaja uredba in potem je treba tu začeti z razveljavitvijo. No, to ni sicer nekaj dramatičnega, ampak to je realnost. In za zaključek bi rekla, da ko gre za delo, ki je potekalo na svetu in ko gre za vse prispevke glede pravne analize, imamo tu možnost za nacionalne jurisdikcije, da predloži zdišče predhodno odločanje. Tega ne moremo po veljavnosti tolmače omejiti, kot sem rekla, ne več. In potem imamo nekatere postopkovne akte, preden začne teči postopek. In če to neposredno izhaja iz urebe, kot recimo izbira sodišča, to je potem nekaj, kar se lahko uh, eh, pritrdi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 lahko potem počasi prevzamemo, kot so dejali moji govorniki, tako da bodo stali tako na vlastnih nogah, kot tudi dobro sodelovali. Sedaj pa gospod Patrone, koordinator Italijanskega prizivnega sodišča, ki je pozorno spremljal tudi razprave med italijanskim predsedovanjem na to temo. Tito ki sta totalmente. Hvala lepa. Sem zadnji v tej razpravi, ki je bila zelo bogata, veliko je novih zamisli in idej. In sedaj seveda imam nalogo, da se držim časa, ki mi je bil odmeren in celotin konkretnih vprašanj, ki so še nekoliko sporna. Kakorkoli že. Torej. 36. člen v osnutku komisije je ključnega pomena. To je torej sodna presoja. To je bilo že razdeljeno v predlogu komisije. In to nas potem vodi do naslednje bistvene težave. V bistvu bi naj EPPO postal najvišji sodni organ Evropske unije. Nekateri pravijo, da se tako vračajo federalne zahteve EU. Seveda pa vseeno imamo federalne zahteve in potem minimalna pravila. Še pa posebno tista, ki govori o pristojnosti različnih sodnikov za različne primere. Potem smo razpravljali tudi leta 2010 in 2011. Prav tako je obstajal poskus, da bi imeli tudi Evropski kazenski zakonik. Dva profesora iz Luksemburga sta poskušala to, potem pa so se temu odrekli. Iz tega 36. člena torej to izhaja. Kakšne so pristojnosti za luksemburškega sodnika? in kakšne so potem specifične pristojnosti v EPPO. To so torej pomembna vprašanja o tej razpravi. Je to potrebno upoštevati. Sem namestnik tožilca na prizivnem sodišču, vendar pa še vedno je potrebno povedati, da imamo seveda potem še nekoga, ki je neprostovoljno vključen v sodni postopek, seveda tistega, ki je obtožen. Ne moremo kar tako zagotavljati pravice za določeno skupnost, ne pa tudi na račun posameznikov, da jim ne kratimo pravic ko se potem pojavijo praktične težave pri interpretaciji teh pravil za tiste, ki to interpretirajo. Kar se tiče širokih pristojnosti, ki bi jih Evropska unija lahko imela, tudi sodniki, potem seveda se moramo o tem pripraviti pogovarjati na nekoliko drugačen način. Seveda, pa morate potem oditi v Luksemburg, če želite pričati in to je drago, še prav posebno, če bo potem to vključevalo tudi uporabo različnih institucij. Kakorkoli že, včasih smo že želeli usklejevati postopke, vendar pa konkretnih predlogov ni bilo. Komisija pa je leta 2013 ravnala ravno obratno. Ta pravna fikcija, po kateri bi pravni akti morali biti nacionalni in predloženi nacionalnim sodnikom. Tudi generalni tožilec Pot je v tem pravkar govoril. Pri vsem spoštovanju do tega pristopa, ki ga tudi ne priznavam popolnoma, moram reči, da imamo še vedno možnost sprejemati predhodne odločitve in zahtevati predhodne odločitve od sodišča v Luksemburgu. In tako potem pojasnimo tudi pristojnost sodišča. Potem pa lahko seveda pride tudi do določenih komplikacij, kar se tiče civilnega prava, trgovinskega prava, kdo je pristojen, katero sodišče je pristojno, katera država članica je pristojna, naprimer. Vsekakor pa obstaja še vedno manevrski prostor, ni pa prav, veritno, prav veliko sodne prakse kar se tiče civilnega in trgovskega prava. Kakorkoli že, to so sta pristojnosti, ki nista tako kočljivi. In lahko potem tukaj prepoznamo samostojni postopek odločanja. Pri kazanskem pravu pa je drugače. Tukaj lahko nastanejo razmere, ko bo nekdo ali našel pozitivni vidik glede konflikta pristojnosti, sodišče in bo skušal potem nekako najti tisto sodišče, ki bo pologodno zanj. Lahko pa imamo tudi seveda negativno, ko potem se določi pristojnost že naprej, pa se ne da nič spremeniti. Imamo različno podrobna pravila celo v sami uredbi. In potem seveda obstaja nevarnost, da bo sodnik, če postavimo praktično hipotezo, deloval praktično. Naprimer, tudi ko bo prišlo do izročitva med državami, med Francijo in Španijo, naprimer, potem obstaja nevarnost, da bo francoski zunik dejal, da sam ni pristojen. Pa tudi španski mu naprimer dejal, da ni. Evropski tožilec bo to potem predal drugemu sodniku, ki bo tudi rekel, da ni pristojen. To je možno. Kako pa to potem izgledalo za obtoženca, to je za me ključnega pomena. Moramo postiti torej dovolj manevrskega prostora za obtoženca. točno določeno pristojnost, ne pa samo za prelaganje primera. Naprimer, vzajemo primer Italijana. Če bi bil na sodišču v Milano ali v Rimu ali pa v Parizu v Barceloni, to je že precejšnja razlika, že zaradi jezikov, seveda. Verjetno boste potem potrebovali dva odvetnika za sodišče v tujini pravkar imate potem tudi spravnik, ki ga ne poznate. In potem še hujše, hujše primere, primere PIF. Tukaj tudi ni ustreznih kazni. In imate potem seveda možnost iskanja kazni med najnižjo in najvišjo. Vsekakor pa je potrebno pomisliti tudi, ali obstajajo oteževalne okoliščine. In to je zelo pomembno in potem seveda primer lahko traja dolgo in lahko se izreče kazen od šestih mesecev do štirih let za isti primer v različnih pravosodnih sistemih. Zato torej to prihodno odločanje ne deluje. Zakaj ne? Točno zato, ker nacionalni sodnik, če ima težave pri tolmačenju pristojnosti, lahko, lahko zahteva predhodno mnenje sodišča v Luksemburgu. Vendar pa prizadeti nima te možnosti, nima možnosti vpliva na pristojna sodišča, če bomo ustvarili enotni sistem. Kakorkoli že, če bomo imeli tak enotni sistem, potem bo obtoženec lahko rekel, ne želim biti obtožen v Madridu, temveč v Milano. To seveda potem lahko vodi do težav, vendar pa tudi v današnji razpravi smo že slišali, kako je s tem in sedaj tudi prihajam do konca. Predsedujoča, govora je bilo tudi o tem, da bi si obtoženec poiskal najbolj primerno sodišče. In potem je bilo govora tudi o arbitraži sodišč, kakorkoli že. Potrebno bo zagotoviti, da se ne bo izkoriščalo določenih pristojnosti sodišč, tudi kar se tiče dovoljevanja določenih dokazov različnih sodišč. To so faktori, ki vplivajo na celoten postopek. Tudi kar se tiče sodne prakse, potem pa imamo še neposredno uporabo uredbe in tukaj lahko potrdim to, kar je dejala gospa Blaše Čez minutko bom končal. Torej, posamezni postopki morajo biti preverjeni strani nacionalnih sodnikov. In uredba tudi ne predvideva kakšnih znatnih odmikov od predloga komisije in osnutka iz Luksemburga. Torej, ovrednotenje dokaznega gradiva je še vedno na plečih nacionalnih sodnikov. Tudi dovoljevanje dokaznega bremena je lahko različno in potem mora o tem ocenjevati tudi Luksemburško sodišče. Hvala lepa. Tako, sedaj pa. Tisti, ki želite zastaviti vprašanja, prosim. Sedaj je pravi čas, tudi sama imam nekaj vprašanj. Prvo, gospod Patrone, govorili ste o sodni presoji in ali bo prevladal mešani hibridni sistem nad nacionalnimi in evropskimi sodišči. Mislite, da bi lahko prišlo do zmede, ko pride do spora glede pristojnosti, ki bi lahko vplivali na učinkovito delo. In potem še generalni pravobranilec gospod Bot. Kakšen tip presoje bi po vašem mnenju bil najboljši, vaše osebno mnenje glede tega? In potem še gospod Vos, prosim. Vielen Dank. Hvala lepa. Žal nisem mogel prisluhniti vsem prispevkom, vendar pa vseeno upam, da bom zastavil razumno vprašanje glede na to, kar smo slišali. Po eni strani najprej vprašanje glede splošnih zadev. V Nemčiji imamo načelo, da vsak dobi svojega sodnika. Vse je urejeno prek zakonodaje. Kako pa bomo tu z evropskim tožilcem, ki bo pri čezmejnih primerjih lahko odločal, katero državo bo ta primer šel, kako bo lahko tožilec odločal o tem. Se bi potem potrebovali neko evropsko pristojnost za ta vprašanja. Drugo vprašanje, in to gre v podobno smer, kot je to omenila že kolegica Barbara Matera. Kako? bomo preverili navodila Evropskega tožilstva. Imamo postopke, kot je dejal kolega iz Italije, verjetno prek nacionalnih ravni, po drugi strani pa imamo potem tudi Evropsko institucijo, ki, po mojem mnenju, se lahko ocenuje samo prek Evropskega sodišča. Torej, ali bo to potem ta pristojnost pri Evropskem sodišču, da bo ta vprašanja reševalo in o njih ustrezno odločalo? Bomo torej bolj zapletene primere pravno gledano, našli tudi na tem področju in bodo potem o tem odločala nacionalna sodišča ali pa o tem odločalo Luksemburgsko sodišče, zato da ne bo prihajalo do zlorab sistema EPPO. To so torej vprašanja, ki me zanimajo. Ste že kaj razmišljali o tem?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 bi naj spraševali nacionalne sodišča. Če bo tako, potem, če bo, če bo jasna razmeritev, potem ne vidim možnosti na skriže interesov in pristojnosti med sodišči. Včasih že morda. Imamo, na primer, sistem, ki je zapleten, tudi sistem Evropske unije bi lahko uh, bil potencijalno nestabilen. Kaj ti vemo, da vidimo včasih tudi na skrižen interesov eh, z eh, središčem za, za človekove pravice v Strasburu. Kakorkoli že. Že naprej je potrebno določiti pristojnosti. Pri postopku EPPO bi v uredbi EPPO morali upoštevati kje imamo nacionalni postopek, potem pa imamo tudi naprimer tožilca iz Nemčije, ki mi je dejal, da smo tudi mi, da so tudi Nemci zvezdna država in da tudi tam prihaja do težav pri državi razmejevanju pristojnosti. Če pa so pravila jasna, potem bo prišlo do teh sporov glede pristojnosti samo v izjemnih primerjih. Običajno pa bo to lahko hitro razrešeno. Hvala lepa. Sedaj pa generalni pravobranilec, prosim. Hvala, predsedojoča. Če sem prav razumel zastavljeno vprašanje, gre pravzaprav za to, da priznamo veljavnost pridobljenih dokazov iz druge države glede na dodeljevane pristojnosti v neki zadevi v EPO. Glede težave, ki so povezane s priznavanjem veljavnosti dokazov, še enkrat moram reči, da tu obstajajo različna besedila o sodelovanju sedaj. Imamo samo uredbo, ki bo prinesla nova pravila in Tu gre tudi za sodno prakso sodišča, ki se nanaša na težave glede vzajemnega priznavanja. In zdi se mi, da to, ta pravila vendarle prinašajo, če ne 100 odstotkih, ampak mogoče v 29,9 odstotkih neko rešitev glede težav, ki bi jih lahko imeli. In če imamo težave, smo ponovno pri drugačni problematiki, ker gre za pravo unije. Sodišče je moralo včasih o tem odločiti avtonomno, včasih gre za težave pri izvajanju in sodišče je edino, ki ima pristojnost po pogodbi ali je treba včasih spomniti na to. Vem, tu imamo izključno pristojnost sodišča za tolmačenje teh podatkov iz naslova vprašanj, ki se predloži v središču predhodno odločitev. Še enkrat ne razumem tega najbolj, mogoče nisem razumel, kaj to spreminja, ta sistem. Kajti to je posem drugače. Tokrat gre za nov sistem in gre za merila materialne pristojnosti. Gre torej za vidik presoje, iz katerih ga bo izhajalo tožistvo, torej da bi reklo pri tej zadevi, ko gre za različne države, bo o tem odločalo to in to sodišče, ta jurisdikcija. Mogoče imamo tu nekaj misli, ki bi jih lahko tu preučili. Recimo, med prvimi bi se lahko vprašali, kako je s preferenčnim vrstnim redom, ki ga imamo v redbi, ko govorimo o merilih zadevnih pristojnosti. Ali je to prav prilagojeno? Kajti, recimo, tu bi lahko rekli, da je kraj, kjer imamo največ dejstev, ki tvorijo storjeno kaznivo dejanje, če ta kraj ni preferenčno poštevan, da se določi pristojnost na sodišču, ki bo tem presojalo. To je recimo objektivno merilo. Potem imamo merilo, glede tega, kje je bilo storjeno najpomembnejše kaznivo dejanje, tudi to je objektivno morilo. Torej, v tem primeru mislim, da ko gre za goljofijo, recimo, in če govorimo o finančnih interesih Unije, se bojim, da bi sodišče v Luksemburgu znatno povečalo svojo osebje, kaj te če bi ustvarili jurisdikcijo, ki bi bilo posvečeno le temu, da bi prezojalo takšnih kaznevih dejanjih. Ne vem, mislim, da imamo tu vendarle še vedno nekaj potrebnih razmislekov, tu imamo tudi narodnost ali državljanstvo storilca. To prinaša težave, če imamo več različnih akterjev več storilcev, če imamo zapletena kazniva dejanja, kaj se upošteva. Ja, potem pa imamo tu še hipotezo, ne vem, storilec je lahko tudi državljan tretje države. Ja, v tem primeru pa je treba upoštevati druga merila. Potem domicil storilca. Zakaj pa ne domicil žrtve? In še enkrat, veliko sreče želim torej, temu sodišču v Luksemburgu. Ja, no, mislim, da. <laughs> Vidim, da se razumeva s kolegom, ki se smeje, kolega iz Italije. Ja, torej, tu je treba razmisliti o tem, ampak treba pa priznati še nekaj. Neodvisno od tega vprašanja, kje naj se to predloži. Imamo tu globalno vprašanje pravosodnega sodelovanja in to je treba jasno reči. Treba je povedati na glas. Imamo sodnike, ki to obravnavajo, nacionalnih sodiščih, imamo celo to živce, ki ne delajo vsi v slabi veri. Ne zbujajo se vsako jutro, da bi si rekli, poglej, koliko temeljnih pravic bi danes lahko prekršil. Ne, Ja, jasno je, da če smo udeleženi nekem nacionalnem postopku in če solidarnostno sodelujemo s drugimi državami, gre to vendarle za glavno vlogo spoštovanja pravne države. To je v zadju, če ta pravna država ni spoštovana, ko gre za delovanje notranjega nadzora, če imamo nekoga imenovanega tožilca in reče, ja, ne, ne, to moramo imeti druge, bo to seveda povečalo delovanje, bo imeli mogoče stalni senat, ki bo pošten. Torej, potrebujemo vz celoto, ki mora biti znana. Torej, vendarle je to veliko ljudi. Torej, mislim, da moramo preučiti še enkrat To, vedeti moramo, tu se s temi spogodbe imamo nacionalno sodišče s svojimi jamstvi in če imamo neko državo, ja, ta država je vendarle članica Evropske unije, imamo skupna izhodišča med državami, treba je spoštovati pravno državo, temelje pravne države, sicer ne moremo biti del sistema ali pa sem mogoče kaj narobe razumel, ne vem. Dobro, mislim, da to treba sprejeti in tu se bom ustavil, ampak mogoče bi povedal še nekaj, recimo primer neke ideje o tem, da kaj se zgodi pred pregonom, nek nadzor v sodišču. Ne vem, vse si lahko zamislimo, rekel sem, kaj si mislimo, imamo ključen sistem, nacionalni ravni, ampak to ni pomembno. Kako to nadzorujemo? tem trenutku, ko nekdo reče, ja, sprejel bom to odločitev, da gremo naprej s to preiskavo. In kako naj se to potem omenja v medijih, kako naj bo s tem, ali lahko kdo temu ugovarja, ali je tu oseba pod vprašanjem potem, tu, potem pa je konec preiskave, kaj ne gremo naprej s tem. Če nekdo kaj prijavi, Olafu. Mi rečemo, ja, mi imamo evropsko toživstvo, ta sistem neko osebo, to ni jasno. To morate preiskati. In potem bo imeli nek stani senat, ki se bo sestavil, kolegi, ki bo zasedal in bodo rekli, ja, vendarle tu vidimo to in to podjetje, ki je menda storilo goljofijo na področju evropskega DDV-ja in to prinaša posledce in tu bo stekel postopek. Ja, no, v tem trenutku uh, je treba takšni zadevni osebi reči, ja, iz naslova a priori nadzora vas obveščamo, da boste prijavljeni organom te in te države, ki jo bom izbral in to bo država centralizacije. Ja ne vem, potem pa ni več preiskave, je konec preiskave. In če je to treba priznati na glas, oprostite, ker to pravim, potem je treba ustaviti vaše delo, ja. Kajti v takšnih pogojih ne bo nikoli preiskal. In vse bo intelektualno bogato, ampak praktično gledano to ne bo produktivno. Se bojim, da je tako. Bene, ringrazio gli illustri ospiti che... Hvala lepa našim gostom. Sedaj pa gospod Axel Foss. Prosim, če se nam pridružite. Ali želite ostati tam, kako želite? Imamo prostor tudi tukaj za predsedniškim pultom. Prosim, pridite. Čakamo na komisarko Jourovo. Odgovorna je za pravosodje, potrošnike in enakost med sporoma. Najprej gospod Fos, prosim. Hvala lepa. Kar se tiče mene, mislim, da vidimo, da je zelo odvisno tudi vse od usmeritve direktive PIF, katero smer bo vse skupaj šlo. Uh, sodelovanje različnih institucij in gremijev moramo jasno določiti, vse skupaj mora biti učinkovito, ne sme biti preveč sporno. Potrebujemo pa jasna pravila, zato da bomo konec koncev tudi učinkoviti in uspešni. V posameznih institucijah, ki imajo svoje naloge, pa moramo zagotoviti tudi določeno prožnost. Še prav posebno, kar se tiče primerov PIF, smo imeli težavo, da z Eurojustom, EPPO, OLAFom in tudi nacionalnimi organi imamo različne ravni, ki so zato pristojne. Zato tukaj potrebujemo ustrezna pojasnila ki jih bomo morali uvesti v ta sistem, da ne bo protisloven. In tudi, da ne bomo ustvarili kakšnih težav glede pristojnosti. Kar se tiče Olafa, morda bi tukaj lahko še poglobljeno razmislili, kako bi tudi tukaj lahko prišli do prave rešitve, da bi OLAF bil istočasno vir informacij, vir strokovnega znanja za EPPO, ponudil tudi operativno podlago. EPPO pa bi se potem organizacijsko navezal na Eurojust. Kakorkoli, potrebno bo iti v globino in razmisliti, kako bi s tem prepletom različnih organizacijskih struktur in institucij ustvarili odločno evropsko raven. Morda bi lahko tukaj uvedli tudi mehanizem za usklajevanje. To je v bistvu to, kar sem želel v tem trenutku povedati. Pot, ki jo moramo ubrati, da bi prišli do rezultata, bo vodila preko teh mojih premislekov. Fos, e, eh, Hvala lepa, kolega Fos. Tako, sedaj pa pozdravljam komisarko Vero Jourovo, komisarko za pravosodje, potrošnike in enako smet spoloma. Hvala lepa, da ste prišli. Imamo samo še nekaj minut za zaključek te predstavitve, seveda pa vam z veseljem, vedno z veseljem prisluhnemo, prosim. Hvala lepa predsedoča, gospe in gospodje, spoštovane poslanke in poslanci. Naj se najprej opravičim za to, da sem pozna, ker sem ravno kar se vrnila iz Lizbone, pa je bilo letalo nekoliko pozno zaradi težav v Bruslu, manifestacije v Bruslu. kasneje letel iz Brusla, potem pa sem imela težave tudi še eh, s prometnim zastojem v Bruslu. Hvala lepa vsem, ki ste sodelovali. Mislim, da je časovni okvir odličen, kajti sedaj smo v končni fazi pogajan glede PPO, kar pomeni, da bo parlament kmalo moral podati soglasje. Še vedno se spominjam razprav s portugalskimi kolegi, kajti torej, venila sem se sedaj ravno iz Lizbone in tudi tam smo se veliko pogovarjali o uradu Evropskega tožilca. Predvsej napredka smo dosegli v svetu, države članice so izrekle konceptualno podporo za večinski del predlagane uredbe in zdi se, da bi naj dosegli soglasje še do konca leta. Računam na prihajajoče slovaško predsedstvo, da bo močan partner pri tem. Imeli smo že razprave z novim slovanš, slovaškim ministrom v novi vladi, ministrom za pravosodje, ki je pripravljen prevzeti ta dosje od nizozemskega predsedstva in moram reči, da je nizozemsko predsedstvo resnično doseglo znaten napredek na tem področju. Moj cilj v teh kompleksnih in včasih težkih pogajanjih pa je vedno bil in še vedno je imeti neodvisen in učinkovit EPPO. Evropski urad. Urad Evropskega tožilca mora zagotoviti močnejšo podporo naših finančnih interesov po vsej uniji. Prispevati mora k evropski dodani vrednosti za odvetnike, za davkoplačevalce, za vse nas. In po naših pogovorih z ministri, strokovnjaki, tožilci, vedno znova izpostavljam ključni trenutek. EPPO ne bo nadomestil nacionalne tožilske ravni. Ne, to bo še dodatna raven za pristojnosti, ki jih države članice na nacionalni ravni nimajo ali so otežene, ker včasih govorimo o velikih kaznjivih dejanjih, veliko krat tudi še z menjim vplivom. Da bi dosegli ta cilj neodvisnega in očinkovitega EPPO, moramo praviti še predvsej dela. Najprej, EPPO mora imeti nedvoumne pristojnosti moramo imeti jasno prednostne pristojnosti za IPPO. E Kar se tiče pomožnih pristojnosti, pa mora to biti uravnoteženo, tako da ne bomo izvodlili pristojnosti IPPO e prek primerov PIF skozi stranska vrata. Prav tako ne smemo imeti preveč kompleksnega režima, tako da bomo imeli učinkovite preiskave, ne pa usporednih in neučinkovitih. Konec junija bomo imeli sestanek s strokovnjaki iz različnih držav članic. To mi imenujemo test resničnosti, ko si bomo ogledali kompetence, model, strukturo EPPO, kot to deluje sedaj. Pogledali si bomo tudi organizacijske, kadrovske vidike in ta test bomo upravili v smislu, da bomo resnično skušali preveriti, kako bi EPPO se spopadal s takim primerom, tako da bomo potem videli, da ta model resnično deluje. Predlagam, da ta preskus resničnosti organiziramo nekje v enem od evropskih zaporov, tako da bomo vsi videli, da bomo da bo ta model uporabljen za ljudi in da bomo ravno zaradi tega se skušali izogniti preveč zapletenim postopkom. EPPO bo bolj učinkovit in bo prinašal pravico hitreje. Drugič, in to vem tudi, iz razprav eh, s počevalko gospod Matero. Želim vam potrditi danes tukaj naše prepričanje, da mora DDV biti vključen v moč uporabe direktive PIF in tako tudi v pristojnosti EPPO. Imamo jasno starišče argumentov, ki jih je potrdil tudi ki je potrdil tudi Evropsko sodišče in temu moramo slediti. Tretjič, spet je potrebno ogledati podrobnosti strukture skrbijo nas učinki, ki jih nekateri imenujejo nacionalne povezave med nadzornim evropskim tožilcem in evropskim delegiranim tožilcem, kar bi lahko to imelo posledice za učinkovitost urada. Če bomo imeli načelo nacionalne povezave, ki bo ohranjeno, potem bi lahko predali primere, če bo to potrebno za dobro delovanje urada, komu drugemu, še prav posebno, če bo kdo preobremenjen. Podpiram tudi ustanovitev stalnih senatov, vendar pa mislim, da bi njihovo pristojnost lahko zmanjšali z uvedbo možnosti delegiranja sprejmanja odločitev posameznim evropskim tožilcem za primere pod 100 tisoč evrov. Če bi to lahko storili, potem bi poblastila teh senatov bila postavljeno pod vprašaj. To mora biti torej omejeno na manjše primere, tako da bomo imeli torej osredno raven, ki bo pravila svojo nalogo nadzorovanja. Četrtič. Postopkovne varovalke morajo biti okrepljene za obtožence. Pravica do pravne pomoči, pravica do tega, da predstavijo dokaze in pravica do zbiranja dokazov, kot je bilo predlagano, za EPPO, to mora biti v uredbi glede na specifično naravo in poblastila EPPO. Proceduralne varovalke morajo zagotoviti dodatna jamstva, ki bodo potem kompenzirale evropska poblastila EPPO. Pravice osumljencev ali obtožencev pod nacionalnim pravom, tudi če bo to harmonizirano, do določeno ni z direktivom EU, to ni dovolj. Petič vidim jasno povezavo med dodano vrednostjo IPPO in pristojnostmi, da se ukvarja tudi s primeri prevare glede DDV. Pravni kontekst je jasen, še prav posebno po primeru Tariko. Sedaj pa potrebujemo politično voljo, da pokažemo, da bi vsaj čezmejne primere DDV zajeli v to. To je tudi tema mojih trenutnih pogostih razprav z ministri za pravosodje. Z nekaterimi ministri za finance sem se tudi pogovarjala, ker morajo vedeti, kaj pripravljamo. Veliko finančnih ministrov v državah članicah je prepričano, da gre tukaj za davčno vprašanje, davčni dosje. In ključnega pomena je, da razložimo državam članicam, da gre za dosje kazenskega prava moramo razumeti to dimenzijo. Eh, z generalnimi tožilci in finančnimi ministri se pogovarjamo o področju uporabe in značaju prevar na področju DDV, to bi moral preskovati EPPO. In moje stališče je zelo jasno. Čez mejna prevara v večjem obsegu, kjer, je, kjer nacionalne pristojnosti in nacionalni organi ne morejo delovati učinkovito, To mora torej prevzeti EPPO. Nekaj, kar gre prek njihovih zmogljivosti in pooblastil, kar se tiče kapacitete in regionalne omejenosti. Tukaj zelo jasno vidim, da je tisto, kar mi ministri želijo povedati, da v takih primerih imajo skupne preiskovalne ekipe. To je trenutna metoda EU za čezmejna kazniva dejanja glede DDV. Z mano pa se potem strinjajo, ko jim povem, da so te skupne preiskovalne ekipe starane ad hoc za posamezne primere. Če pa bi imeli EPPO, bi imeli močno evropsko ekipo, ki bi preiskovala te prevare, ta kazniva dejanja in taki pa bi imela kontinuiteto in tudi institucionalni spomin. In to je tista dodatna prednost. Mislim, da bi bilo to veliko bolje. Konec koncev bi bilo to morda tudi ceneje, gotovo pa bolj učinkovito za te eh, velike čezmejne primere na področju DDV. Tako da torej, gospe in gospodje, rada bi prosila za vašo podporo pri vseh teh točkah, vse politične skupine, kot sem dejala, je to kompleksno vprašanje, potrebujemo podporo vseh političnih skupin, pa tudi veliko različnih sektorjev, naj se gre za ekonomijo ali finance. Prav tako upam, da bomo lahko dosegli napredek tudi, kar se tiče uredbe Eurojust, da bomo se skupaj aktualizirali in izboljšali. Učinkovito ste v Eurojustu. Skrajni čas je, da se začnejo stvari odvijati v Eurojustu. Pogajanja glede dosega EPPO so v fazi, ko je odnos med Eurojustom in EPPO že veliko bolj jasen. Skušali bomo doseči soglasje glede te uredbe še pred koncem letošnjega leta. Hvala lepa. Hvala lepa komisarki za predvsem prispevek. Hvala lepa za vaše sodelovanje. Vedno zelo dobro sodelujemo pri tem vprašanju in tudi pri drugih. Tako, končujemo s to predstavitvijo. Naj se zahvalim vsem udeležencem za vašo udeležbo, pa tudi ostalim udeležencem. Kot poročevalka glede EPPO skupaj z gospodom Fosom, naj povem, da je to za nas veliki ziv. Želimo si zagotoviti boljše sodelovanje na področju pravosodja, želimo si imeti odločen urad tožilca, ki bo kompetenten, želimo si imeti Eurojust, ki bo močnejši, spravno podlago, z več viri. Običajno ko gre za izzive, jih skušamo razrešiti in želimo si slišati še kdaj, še kaj več z vaše strani. Hvala lepa našim govornikom za izmenjavo informacij. To je bilo zelo koristno. Hvala lepa vsem. Prijeten večer.